kolegi in kolegice začeli bomo prosim da zasedete svoja mesta no če nima nihče nič proti potem je dnevni red sprejet v trenutni obliki tolmačenje v danščino, grščino, latviščino, hrvaščino in eh, irščino, nažalost, ni na voljo na tem sestanku. Um, dear colleagues, please. Kolegi in kolegice, prosim vas, da se usedete. Dotaknila bi se rada tragičnih dogodkov, ki so se odvili v nedeljo v sredozemlju. 800 ljudi je izgubilo življenje. Prejšnji teden smo imeli prvo razpravo s komisarjem Avramopolosom in nekdanjim premijejem Malte gospodom Gonzijem. Pogovarjali smo se o strateškem poročilu o razmerah v sredozemlju. Potrebujemo celovit pristop za vprašanje priseljevanja. Imamo dva soporočevalca in to sta uh, gospa Killinger in gospa Mecola. V ponedeljek je svet ministrov imel posebno sejo, pogovarjali se o načrtu z desetimi točkami komisije. Danes popovdan bo Evropski svet izredno zasedal po eh, povabilu predsednika Tuska. Predsednik Šulc bo zastopal parlament. Plenarno zasedanje bo naslednji teden v Strasburu prav tako razpravljalo o tej temi. Imeli bomo več razprav v odboru Libe v okviru strateškega poročila. Naslednja razprava nas čaka 6. Eh, in pa 26. maja. Besedo bom sedaj predala gospodu eh, gospe Kenge v imenu obeh soporočevalk. Izvolite. Eh, grazie, signora Presidente. Hvala, gospa predsedujoča. Smrt 800 oseb v sredozemlju je tudi rezultat našega nedelovanja. Želim predlagati tudi v imenu kolegice Roberte Mecole, da se spomnimo žrtev tega zadnjega strašnega dogodka. Um, Naš odbor čaka veliko dela v naslednjih mesecih. Moramo dati eh, znak eh, upanja za tiste redke, ki so preživeli, za tiste, ki jim uspe eh, priti na našo stran sredozemske obale. Na drugi strani pa moramo zagotoviti, da te žrtve ne bodo še enkrat umrle, da ne bomo z njimi ravnali tako, da bodo še enkrat umrle.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 On 17. March, the joint operation team 17. Mar 17. marca je bila vzpostavljena skupna operativna enota Mare. Osredotočila se bo na informacije o organiziranih kriminalnih združbah, ki organizirajo prevoze z ladjami v sredozemlju v smeri Evropske unije. Besedo bom predala gospodu Michaelu Rauschenbachu, ki bo predstavil cilje te skupne operativne enote. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dobro jutro, gospe in gospodje. Hvala, da ste povabili Europol na sejo vašega odbora imam predstavitev, ki sem vam jo poslal. Upam, da jo lahko vidite na ekranu. No. Nope. I was told 30 seconds, so I will just maybe start. No, morda bom kar začel in eh, začel predstavljati skupno operativno enoto Mare. To je evropska pobuda, s katero se želimo boriti proti organiziranim kriminalnim združbam, ki tih otapijo eh, ljudi prek Sredozemskega morja. Gre za posebno eh, skupno enoto, ki vključuje države članice, agencije partnerice in tudi tretje države, države, ki niso članice Evropske unije, ter seveda Europol. V ta namen uporabljamo posebne sposobnosti Europola za eh, zbiranje, analizo in razširjanje obveščevalnih podatkov. Predlog za to enoto je bil predstavljen v okviru eh, projektne skupine, ki je bila ustanovljena po katastrofi na Lampeduzi leta 2013. Oblikovali smo ta posebni pristop zato, ker smo sicer vsak dan zelo uspešni pri boju proti eh, resnim kaznivim dejanjem in proti organiziranim kriminalnim združbam, vseeno pa smo ugotovili, da je standardni sistem našega dela premalo za to, da bi eh, na prste stopili vsem tistim tihotapcem, ki tihotapijo ljudi čez Sredozemsko morje. Še posebej zato, ker delujejo v prehodnih tranzitnih državah, eh, v tretjih državah in tudi znotraj Evropske unije. Ravno zato smo oblikovali to skupno operativno enoto Mare. Ugotovili smo, da moramo iti onkraj določenih meja. Te meje so naprimer sodelovanje s tretjimi državami. To je bistvenega pomena, je pa pravno gledano to seveda za nas precej težko, če nimamo sporazuma o sodelovanju. In eh, takšne izzive moramo razrešiti v okviru skupne operativne enote Mare. Potem potrebujemo skupna sredstva, zato da lahko eh, identificiramo organizirane kriminalne združbe in jih privedemo pred pravico, pred sodišče. Frontex je ključni partner v tej operativni enoti zbira informacije priseljencev, ki prispejo v Evropsko unijo. Obenem pa intervjujejo priseljence, ki uh, jih obravnavajo uh, azilne enote. Če si pogledamo trenutne razmere, potem lahko vidimo, da so koridori, ki jih kriminalne združbe uporabljajo za tih otapljanje po sredozemskem morju, sedaj drugačne. Tiste poti iz Severne Afrike v Španijo se praktično ne uporabljajo več, sedaj so se tih otapci preselili proti vzhodu. Majhni čovni in večje ladje odhajajo iz Tunizije, Libije, Egipta, eh, Libanona in Sirije prek Turčije in na to v Evropsko unijo. Obstaja več smeri, včasih uporabljajo eh, ladje, včasih ljudi tih otapijo tudi po kopnem, uporabljajo eh, letala, ampak še vedno so glavno prevozno sredstvo ladje. ko si pogledamo dejavnosti Europola, lahko vidimo, da nismo sedaj začeli z bojem proti organiziranemu kriminalu in tihotapljenju ljudi. Ne. To delo uspešno upravljamo že več let. Prostost smo oduzeli stotinam uh, takšnih tihotapcev. In že nekaj časa v okviru evropskega političnega cikla za boj proti resnemu in organiziranemu kriminalu prioritiziramo eh, tihotapljenje ljudi v sredozemlju. Aha, sedaj vidimo na zaslonu tudi mojo predstavitev. Malce je majhna, ampak tako pač je. Tu so poti, ki sem jih opisal, koridori, ki jih uporabljajo. in eh, te odražajo trenutne informacije, ki jih ima Europol. Tukaj pa vidite razvoj novih primerov, ki jih je Europol začel na tem področju. Obravnavali smo že precej več primerov. 455 novih primerov smo imeli letos. To še vedno ni dovolj. Veliko je odvisno od uspeha te skupne operativne enote Mare, od eh, sodelovanja z državami članicami, agencijami in tretjimi državami. Od teh primerov, ki sem jih izpostavil, lahko izpostavimo naslednje trende. Vedno več je preiskav, ki potekajo v državah članicah, to je seveda dobra novica, obenem pa opažamo tudi trend, večje uporabe nasilja nad priseljenci. Naprimer, s pištolo bodo na njih uperili, če se ne želijo okrcati na določeno ladjo. Pa tudi nasilje eh, policijskih sil in drugih. Tudi pri sekundarnem kibanju je uh, več takšnih situacij. Naprimer, skrivanje teh migrantov v eh, nevarnih prostorih. Tihotapci sedaj ponujejo svoje tihotapske storitve prek socialnih medijev. Europol je podprl tudi grške oblasti, v operaciji Daedalus. In s tem smo pokazali, kako smo lahko uspešni pri boju proti to vrstni kriminaliteti. Pri tem smo se borili proti organizirani združbi, ki je tihotapila predvsem uh, sirske in arabske migrante. Pošiljali so jih v države članice Evropske unije prek kopnega po morju in tako naprej. 60 ljudi različnih eh, nacionalnosti smo eh, odkrili in jim oduzeli prostost. Odkrili smo več eh, dokumentov. ki so bili ukradeni Ta skupina je računala od 4 do 9 tisoč evrov na osebo, verjetno so zaslužili 7,5 milijona v tem času. Predstavljate si lahko, kako privlačna uh, je ta dejavnost za to vrstne kriminalne združbe. kakšni so izzivi, ki so pred nami. Če želimo biti uspešni pri boju proti tovrstnim kriminalnim združbam, potem moramo vzpostaviti krok informacij strani držav članic, strani tretjih držav, strani priseljenskih služb in azilnih uradov. Potrebujemo različne vrste informacij. To seveda ni preprosto in tudi tudi država članice smo pozvali, da to nalogo predajo v roke eh, posebnim koordinacijskim uradnikom, ki bodo lahko predajali te informacije Europolu in skupni operativni enoti. Uspešni smo zgolj takrat, ko imamo veliko informacij, celovite informacije, ki jih lahko predajamo. Eh, analiziramo. Proti to vrstnemu kriminalu se je nemogoče boriti zgolj na nacionalni ravni. Sodelujemo tudi z Interpolom, ki je pripravljen postati del skupne operativne enote Mare. Trenutno uh, obstaja sedež te skupine v Hagu in tja bo Interpol poslal svoje predstavnike. pomočjo analize, ki jo upravljamo, želimo vzpostaviti nove preiskave, jih koordinirati in ustaviti tihotapce, ustaviti ladje, preden izplujejo, slediti želimo tudi finančnim sledem in uh, narediti to področje kriminala manj privlačno za same kriminalce. Tukaj vidite tihotapske dejavnosti, znače iz naše podatkovne baze o tihotapljenju ljudi. Ko identificiramo neko mrežo kriminalcev, ki so dejavni v tretji državi ali pa v državi članici, ustvarimo informacijske svežnje za države članice in za tretje države, ki lahko na to sprožijo preiskavo na tej osnovi. Mislim, da je to ključnega pomena. Te preiskave na to uh, vodimo, koordiniramo imamo podatkovni center v Europolu, ki je namenjen ravno to vrstni evropski oziroma mednarodni koordinaciji. Na to lahko ustrezno koordiniramo tudi oduzem prostosti za sek denarja in prekinitev njihovih dejavnosti. Eden od naših izzivov so socialni mediji, socialna omrežja. Naj vam dam nekaj primerov ko tihotapci oglašujejo svoje tihotapske dejavnosti za priseljence v Sredozemskem morju. V sodelovanju z državami članicami bomo sprožili tudi nadzor nad socialnimi mediji, tako da bi odpravili to oglaševanje. Kot smo slišali, kot je povedala gospa predsedujoča, ti tihotapci ljudi pošiljajo v zelo nevarne situacije. Kakšna je ekipa? Skupna operativna enota Marija je sestavljena iz 12 držav članic, ki jih vidite na zemljevidu. Šest od teh bo poslalo nacionalne strokovnjake v Europol, ki bodo tam sodelovali na našem sedežu. In to v enoti, ki skrbi za boj proti tihotapljenju ljudi. Tam bodo ostali približno eno leto. Na koncu leta 2015 bomo ocenili naše delo in sprejeli sklepe o nadaljevanju tega dela. Te države članice so bile prisotne ob odprtju skupne operativne enote, enako velja za predstavnike Interpola in uh, namestnika direktorja Frontexa. Vsi so se zavezali k sodelovanju v skupni operativni enoti Mare. Vsi so obljubili, da bodo skupaj z nami zagotovili informacijske tokove in to tašne, ki bodo obratovali vsak dan, tako da bomo lahko imeli sveže informacije. Informacije, ki jih lahko na to posredujemo tretjim državam, Frontexu in drugim partnerjem tako da bomo lahko na kraju samem ustavili ladje, še preden izplujejo iz pristanišča oziroma z obale. Kot sem dejal, bo Frontex igral pomembno vlogo v tej enoti, enako velja za Interpol. Interpol ima namreč eh, sodelavce tudi tam, v tistih državah, za katere ne veljajo sporozumijo sodelovanju z Evropsko unijo prišel sem do konca predstavitve. Sklep je seveda, da želimo več to vrstnih in, uh, projektov, kot je Daedalus. Identificirati želimo kriminalne združbe, jih ustaviti, tako da bo manj atraktivno delovati v uh, tem kriminalu. To je seveda velik izziv. Veliko je odvisno od sodelovanja z državami članicami. Nažalost, vemo, da trenutno potekajo tudi preiskave, za katere Europol uradno ne ve, ker mi ne sodelujemo in temu se moramo v prihodnosti izogniti. Obene bomo še naprej proaktivno zbirali informacije in podpirali države članice. Trenutno imamo eh, ekipo eh, skupne operativne enote Mare v Italiji, tam sodelujemo z nacionalnimi organi, identificirati želimo tiste, ki so odgovorni za katastrofo v nedeljo. To je pristop, ki ga bomo obrali tudi v prihodnosti. Dva od šestih strokovnjakov iz držav članic sta že prispela na sedež Europola, naslednji bodo prišli v naslednjih tednih, na to bomo imeli zbrano celotno ekipo in na to bomo popolnoma operativni, pripravljeni bomo na izvajanje nalog, ki sem jih obelodanil. Hvala za pozornost. Če imate kakšno vprašanje, bom na njih z veseljem odgovoril. Thank you very much. Thank you. Najlepša hvala. Hvala za vašo predstavitev. Sedaj pa prosim gospoda Lorona Mušela iz Evropske komisije za komentarje. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci in poslanke, skupna operativna enota Mare je nastala na pobudo komisije v kontekstu projektne skupine za sredozemlje po tragičnih dogodkih na Lampedusi. Po tej nedelji se verjetno vsi strinjamo, da moramo ukrepiti naš boj proti tihotapcem. Nocoj bo Evropski svet napovedal vojno zoper tihotapce in skupna operativna enota Mare bo ključni element pri izvajanju tega boja. Odločitev o velikem zasedanju Eh, sveta v ponedeljek, en dan po tragičnih dogodkih, je bila uh, znak naše odločnosti. Predsednik Tusk je predstavil uh, načrt z desetimi točkami za naš boj proti tih otapcem. Bistvenega pomena je sodelovanje z državami članicami in izmenjava informacij. Skupna operativna enota Mare je lahko uspešna zgolj, če organi pregona iz držav članic sodelujejo z nami in če so pripravljeni izmenjavati podatke. To je naš glavni izziv. Sodelovanje med agencijami, um, sodelovanje med Europolom, Frontexom in Interpolom že dobro deluje. Sedaj pa potrebujemo še zaupanje organov pregona iz različnih držav članic. Zaupanje, na, katerih, na katerem bo uh, temeljila izmenjava informacij. In tukaj moramo še marsikaj postoriti. Mislim, da je lahko skupna operativna enota Mare zelo učinkovita pri zapolnjevanju vrzeli obveščevalnih podatkih. Organi pregona, agencije in uh, drugi lahko sodelujejo tudi pri finančnih preiskavah, naprimer. Uh, eden od ključnih elementov, kjer smo šipki, so ravno finančne preiskave. Težko je slediti denarju, ki ga tihotapci dobivajo eh, od prisilencev iz diaspore in to je bistvenega pomena. Ti finančni tokovi so zelo pomembni in na tem moramo trdo delati. Hvala. Uh, the... Najlepša hvala, sedaj pa lahko prišnemo z razpravo. Gospod Koeljo. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala za obe izjavi. Ne bom govoril o desetih točkah komisarja Avramopolusa. Mislim, da se preveč osredotoča na represivne ukrepe, da ne pomaga pri reševanju življenj. In točno to bi morali početi, reševati bi morali življenja. Tragedija v sredozemlju zahteva celovit pristop k priseljevanju. Potrebujemo ukrepe na vseh področjih. Sam ne dvomim, da bo skupni evropski trud obrodil sadove, ampak enako bi lahko uh, povedali o nadzoru voda, o uh, operacijah iskanje in reševanje v sodelovanju s tretjimi državami in tako naprej. Kar se tiče predstavnika Europola, pa imam za tri vprašanja. Prvič. Tega sicer niste omenili, ampak vaš direktor je to izpostavil pred kratkim. Dejal je, da države članice ne izmenjavajo dovolj informacij z Europolom. Zanima me, kaj se bo sedaj spremenilo, A menite, da je trenutni pravni okvir dovolj dober? Drugič, države, kakršna je Turčija, morajo izboljšati svoj boj proti tihotapcem eh, ljudi, tako da bi ustavili te eh, ladje. Izpostavili ste sodelovanje s tretjimi državami. Kaj to pomeni? kako z njimi sodelujemo, kako si izmenjavamo podatke. Še posebej me zanima to za Turčijo, ki je po mojem mnenju ključnega pomena na tem področju. In še tretjič, kakšna je vloga Europola v operaciji uh, eh, Mos Majorum? Ta operacija se je osredotočila tudi na tihotapce, eh, tudi na zbiranje podatkov. Uh, a... Najlepša hvala. Devet ljudi se je priglasilo k besedi. Prosim vas, da se omejite na dve minuti. Gospa Zipel, izvolite. Dank, Najlepša hvala, gospa predsednica. Rada bi povdarila tudi sama to, kar je dejal že gospod Koeljo, da dokument s desetimi točkami, ki smo ga prijeli v ponedeljek, ni primeren odziv na to, kar smo doživeli konec tedna. In to je, da je več sto ljudi zopet um, umrlo v sredozemlju. Lahko govorimo o tem načrtu, vendar pa te točke niso nobena rešitev za hitro reševanje človeških življenj. Rada bi namreč videla, da bi države članice vsaj tokrat poslale jasen signal. Namesto tega pa, če sem vse prav razumela, ne obstaja niti pripravljenosti na takšno operacijo, kot je Mare Nostrum, ki so jo izvedli v Italiji in da bi to tudi financirali. Mislim, da se lahko seveda o tem pogovarjamo, da se moramo boriti proti tihotapcem, vendar pa s tem ne bomo rešili problema. Begunci iz Sirije, iz Eritreje, iz Libije, brez tih otapcev, nima nobeni možnosti za varen način um, prihoda v Evropo. Torej, zagotoviti moramo varen, zakonit vstop za begunce v Evropo in to pa v tem dokumentu ni omenjeno. Zato pričakujem, da v svetu danes vsaj tokrat pošljajo jasen signal, da smo pripravljeni na reševanje življenja. Najlepša hvala. Uh, Miss Stevens. Gospod Stevens. Ja, dank u wel, voorzitter, beste collega's. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Tudi sama obžalujem zadnje dogodke v sredozemlju. Vsak, ki izgubi življenje, je en človek preveč. To je jasno, vsako izgubljeno življenje šteje. Obenem pa moramo upoštevati realnost. Tihotapci ljudi so krivi za ta izgubljena življenja, ne mi. Oni namreč obljubljajo priseljencem, da je mogoče varno prečkati morje. Oni so krivi za njihovo smrt. Preganjajo jih vse, dokler ne umrejo. Je pa res, da se moramo proti njim boriti moramo jih odkriti in identificirati. Obenem moramo oblikovati tudi varne poti, po katerih se lahko odpravijo priseljenci, zato da bi prišli v Evropsko unijo. Rešiti moramo tisti izvirni problem, iz, rešiti moramo vzroke za to, kar se dogaja. Dokler tega ne bomo naredili, bodo ljudje še naprej bežali v Evropo mi imamo možnost, da rešimo ta del težave. And... Najlepša hvala. Gospa Post. <clears throat> Eh, Najlepša hvala. Težko se strinjam s prejšnjo govornico. Ne morete kar s prstom pokazati na tihotapce. Zakaj obstajajo? Zakaj je ta njihov posel tako privlačen. Zato, ker nimamo pravnih možnosti za vstop v Evropo. To je problem. In tukaj moramo iskati odgovornost. Nimamo dostojne priseljenske politike, dostojne mejne politike. Sama bi dejala, da sem kar malce presenečena kot državljanka Evropske unije, da začnemo govoriti o boju proti tihotapcem z ljudmi šele po tovrstnih tragedijah. Naša prva reakcija mora biti, kako ustaviti tihotapce, ampak to na ta način, da zagotovimo zakonite poti v Evropsko unijo. To je eden od načinov boja proti njim. In mislim, da se bodo predstavniki Evropola z mano strinjali. Mislim, da bi bilo vaše delo poenostavljeno, če bi imeli takšne zakonite poti v Evropo. Mislim, da so operacije reševanja eh, iskanja, kot je naprimer Mare Nostrum, druga faza pri preprečevanju tovrstnih tragedij. Če želimo ustaviti tihotapce, če se želimo sto odstotno osredotočiti na njih, to ni dovolj. Hvala, gospa Ernst. Uh, um, se upravičujem. Gospa Špinel. Prosila sem za besedo. Vendar pa bom spurila po, po tem, ko bo spurila kolegica v imenu skupine. To pa je gospa Spinili. Uh, eh, ja. Ma se jo sono molto sorpresa torej zelo sem presenečena nad tem, kar je povedal gospod Mušel in predvsem nad enim stavkom in sicer vsi se strinjamo po 700 žrtvah v sredozemlju, da je prioriteta boj proti hotapcem, je dejal. Ampak gospod Mušel, to ne drži, vsi se s tem ne strinjamo. Velik del od nas je proti v parlamentu. Slišali smo že kolegico Post, ki je povedala to, kar želim povedati tudi sama. Vendar institucije se očitno strinjajo. Prioritetni boj proti tihotapcem, kot da bi tihotapci bili razlog tega, kar se dogaja v sredozemlju, kot da eh, tihotapci ne bi izpolnjevali neko eh, praznino in Evropska unija mora zagotoviti legalne poti priseljevanja. Kot da, če uničimo te čovne, odpravimo tudi korenine tega zla, ki eh, je predvsem beg pred revščino in pregonom. In zato želim obima, eh, ki sta eh, tu govorila, postaviti nekaj vprašanj. Zakaj vedno več agencij, vedno več misij? ki se vse ukvarjajo s to zadevo, s katero se Evropska unija ukvarja trenutno in sicer tihotopci, tihotapci in ne iskanje in reševi, reševanje. In potem stroški eh, teh operacij, želimo vedeti, koliko to stane, e, koliko stane izvajanje jotmah operacij in tudi civilni in eh, boj, in civilne in vojaške posege, ki jih bo napovedal, napovedal svet, koliko bo to stalo. In gospod Mušel, eh, komisija vedno pravi, da denarja za iskanje in reševanje žrtev pa ni. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa ima besedo gospod Man. Najlepša hvala. Strinjam se z delom tega, kar so povedali kolegi in kolegice glede kritike prioritet. Dotaknili ste se zelo pomembne teme in to je izmenjava podatkov in sodelovanje na področju izmenjave podatkov. To je tista prava problematika in mislim, da bi morale države članice narediti več na tem področju. Moje vprašanje si sicer, se sicer ne nanaša na to. Načrt z desetimi točkami, eh, pri katerem se strinjam s kritiko, ki smo jo slišali malce prej, pravi, da bomo lahko eh, uničevali ladje tihotapcev, pravi pa tudi, da potrebujemo mednarodni mandat za to vrstne ukrepe zanima me, kaj je res, kaj velja. Nočem, da a, takšni pravni problemi otopijo naša kopija pri boju proti tihotapstvu v sredozemlju. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Alaho. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Imam kratko vprašanje če se spominjam, smo lansko leto imeli 1700 takšnih um, poti po sredozemlju. Kakšna je situacija za letošnje leto? Bi lahko rekli, da ti tihotapski posli uživajo več uspeha letos kot lansko leto? And, uh, now, uh Sedaj bom zaključila seznam govornikov. Šest, šest se jih je prijavilo v besedi. Gospa Ernst ima besedo. Izvolite, beseda je vaša. Sorry, es gibt so viel zu besprechen und wenn man das... Toliko stvari je treba obdelati in eh, če to vidimo, da je to strno na vse tih točk, ne vem, eh, brez, ostanem brez besed ne vem, kje bi sploh začela, kajti eh, gre mm, za tako zelo nesmiselen odziv na te grozote, da sem resnično osupla. Da iščemo glavno krivdo pri tih otapcih, ne vem, seveda so tudi krivi, vendar pa pravi razlogi ležijo drugot. Da tukaj govorimo o državah izvora, o varnosti. Ne, kako je prišlo do tega, da krivdo valimo na druge, na države, odkot prihajajo prosilci za azil, ne v Evropi. Tihotapci bodo vedno delovali, bodo poiskali pač druge poti. Po kopnem, naprimer, če tako ne bo šlo, pa preko severnega pola se upravičujem, ampak stvar je takšna nezakoniti priseljenci iz eh, Sirije. To je zaušnica za begunce. Kaj pa je tukaj nezakonitega? Ne vem. Zelo eh, me razezi, kako se tukaj stvari argumentirajo. Potem eh, tukaj piše, da je treba nadzorovati državne medije. Kako si to predstavljate? Kako boste to počeli? Kako boste nadzorovali socialna omrežja? um, boste potem bolj učinkovito um, vodili boje proti tapcem. Potem pa tukaj piše še sodelovanje s tretjimi državami. S katerimi državami bomo bolje sodelovali? Zelo me zanima, kako boste to eh, počeli, kako boste to dosegli. Uh, To, kar počnete, je v nasprotju z vrednotami Evrope in res me zelo jezi, kako ste se lotili tega, kako zelo ponižujoče je to za ljudi. Naslednji teden bomo zopet razpravljali o tem, ko bomo imeli priložnost, ne, to ni prav. Uh, Mrs. Win Winberg. Gospa Runberg. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, rada bi se zahvalila Europolu za zanimivo predstavitev. Moram reči, da je program Mare zelo dobra pobuda za to, da preprečimo delovanje tihotapcev. To je korak v pravo smer. Treba je tudi spodbujati sodelovanje med različnimi mehanizmi. Tudi to je zelo dobro. brala sem poročila o tih otapcih, ki so jih ujeli, o 14 otapcih, ki so jih nekateri so imeli vezi s Švedsko. Lahko si pogledamo, kaj se dogaja na švedskem. Pošilja signale za dovoljenje za bivanje za begunce in te novice seveda prihaja v Sirijo in slišala sem, da veliko teh, ki prečka sredozemlje, želi na Švedsko. Švedska je raj na zemlji. Tudi sama tako mislim, vendar pa mislim, da tukaj pošiljamo napačne signale. Mogoče moramo premisliti, kakšne signale pošiljamo z našimi politikami, kajti s tem pogumno mi spodbujamo tih otapce, da se, in ljudi, da se odločijo, da tveka življenje za to, da pridejo na Švedsko. Poslušala sem tudi notrenega ministra z, iz Italije, ki je govoril o sodelovanju s Tunizijo, ki bi nam lahko pomagala. Sodelovanje je seveda dobra rešitev. Slišala sem tudi veliko kolegov, ki so govorili o zakonitih načinih. Imamo kvote za begunce, tudi to je zelo dobra rešitev. Mogoče bi se lahko pogovorili z drugimi državami članicami in jih prepričali. Um, Za, kvota, za sprejem kvot imamo tudi um, modro karto, imamo tudi, dru, naprimer, sezonske delavce in tako dalje. Gospoda Lim. Ok, this one is working. V redu, ta mikrofon deluje. Govorila bom po malo težko, ki je moja materinščina. Rada bi omenila prvo točko. veliko krat govorimo o teh 700 osebah, ki je umrlo in v zadnjih dneh je umrlo 400 ljudi in 1500 ljudi je izgubilo življenje samo v zadnjem tednu. Mislim, da gre za najnevarnejše poti za vstop v Evropo, za katere se sedaj ljudje odločajo. Slišali smo, da Evropska unija ni kriva za to, sama pa mislim, da smo krivi zaradi tega, ker nimamo politike. Nimamo politike, ki ne bi bila uspešna. Sploh nimamo politike na tem področju. Mislim, da je prav, da rečemo tudi, mm, da moramo pogledati, kako lahko vključimo v to tudi mednarodno skupnost. To je vprašanje, ki ga je treba obravnavati pri izvoru. Imamo načrt desetih točk. Ta eh, načrt je eh, zelo nenatančen in nejasen, ni, nobeni, ni vsebuje nobenih časovnih rokov, časovnic, konkretnih ukrepov. Komisija meni, da bi morali podaljšati operativne načrte, kot je pozedeno. Dokdaj? Veliko teh eh, strategij ki se jih izvaja in poteka blizu Libije. Bomo to razširili tudi na Libijo. Zanima me, kaj komisija meni o tem, o skupni enoti Mare. Nekateri so dejali, da bo to nekakšen pomorski center, ki bo zbiral podatke, ki ga bo podpiral Europol. Kako bomo preprečili takšne tragedije na konkreten način in kako bomo to financirali. Vemo, da države članice nimajo dovolj denarja za financiranje, naprimer operacij Mare Nostrum, to je bilo predrago. Seveda potrebujemo pobude, vendar pa morajo pobude pripeljati k rezultatom. Ni dovolj, da samo govorimo, treba je tudi ukrepati. Eh. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Veržija. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Strinjam se z vsemi komentarji glede tega, da trenutni ukrepi niso dovolj. Tudi sama sem zaskrbljena. Strinjam se, da potrebujemo nujna sredstva za reševanje na morju. To je prednostna naloga. Evropa, ta Evropa trnjava je tista, ki eh, je kriva za vse skupaj. Ne smemo pozabiti, da vodje teh mrež uporabljajo priseljence same zato, da eh, jim ne bi oduzeli prostosti. In to smo videli tudi prejšnji teden. Skrbi me, da nismo pripravljeni eh, vojaških sredstev nameniti reševanju na morju. To smo v preteklosti že počeli v Italiji, na primer. Potrebujemo zakonite možnosti za preseljence, za begunce. Potrebujemo sisteme za uh, namestitev ljudi in za preseljevanje ljudi. Izvajati moramo direktivo o zaščiti. Sodelovati moramo z mednarodno skupnostjo, ampak evropske države niso odgovorili na krizo na Bližnjem vzhodu. Samo Švedska in Nemčija sta eh, nekaj naredili. Prednost dajemo vračanju ljudi. In to je jasno tudi glede na postopek iz Rabata in iz Kartuma. Tunizija že, uh, je že sprejela milijon libicev države v afriškem eh, rogu so veliko pretrpele. 300 milijonov smo jim že namenili. Ta denar bi morali uporabiti za reševanje, ne pa da ga mečemo v obraz diktatorjem. Z denarjem ne bomo rešili težav, morda bo javno mnenje malce lažje, ampak ljudje bodo še vedno umirali in to je nespremljivo. Mister, miš... Gospod Mišel. Oui, bonjour, la... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dobr dan. Mislim, da smo vsi, vsi šokirani zaradi tega, kar se je dogajalo v zadnjih dneh. Vseeno pa bi rad izpostavil naslednjo razliko. Sistematično napadamo Evropo. Ne smemo napadati evropskih institucij. Evropske institucije, sredstvi in politiko pristojnosti, ki jih imamo, delajo to, kar lahko. In to je težava. Države članice so tiste, ki preprečujejo ustrezno izvajanje te politike. Kot so dejali številni, Evropa na ta način ne spoštuje svojih vlastnih vrednot države članice, ki nimajo inicijative, ki nočejo sprejemati ljudi, ki nočejo sodelovati, ki tekmujejo med sabo, ki se igrajo igrice, te države članice so problematične. Vem, kako težko je priti do dogovora o eh, enakovrednem sprejemanju priseljencev. Vem, da solidarnosti ni bilo in to je prva stvar, ki sem jo želel izpostaviti. Drugič, presenečen sem, da nismo omenili odgovornosti, velike odgovornosti vlad držav izvora. O tem ne govorimo. Nekateri celo pravijo, da uh, se moramo pogovarjati zgolj s stabilnimi državami. No, kaj je stabilna država? ne vem, kako lahko rešimo problem, če nimamo jasnega političnega dialoga s temi državami, ki imajo katastrofalno vodstvo in ki ustvarjajo situacijo, v kateri ljudje ne najdejo druge alternative, ker preprosto bežijo, ker nimajo druge možnosti. In to je grozno. Tretjič, leta 2008, če se ne motim, je Evropska komisija v Bamaku pripravila projekt, center, ki naj bi sodeloval s priseljenci, tam bi jih eh, obveščali, ne zato, da bi jih povabili Evropsko unijo, ampak da bi jim dali nekakšna sredstva, s katerimi bi jih lahko izobrazili o teh zadevah šlo je za sodelovanje med komisijo Španijo in Francijo. Španija eh, gospoda Zapatera. Se upravičujem, gospa predsedujoča, ampak to se mi zdi zelo pomembno. Do sedaj nisem veliko govoril. Govorimo o tej težavi, zato imam tudi vprašanje za komisijo in mislim, da me ni smete priprečiti, da zastavim to vprašanje. Cilj tega projekta je bil informirati ljudi v določenih državah, jim nuditi izobraževanje naprimer jezikovno izobraževanje, jim nuditi dostop do kreditov, naprimer, da bi lahko vzpostavili lasna podjetja. Mislim, da je to nekaj časa delovalo, projekt se je iztekel, sedaj pa nas čaka ocena v mesecu juniju. Predstavnik komisije zanima me, če imamo že prvo analizo tega projekta. Zamisel je bila namreč ta, da imamo pilotni projekt in ga na to razširimo v nekaterih eh, državah izvora oziroma tranzitnih eh, državah. Zato, da bi pozivitizirali eh, migracije, zato, da se ne bi vedno pogovarjali o tragedijah. Hvala. Eh, Najlepša hvala, gospod Mišel. Sedaj pa gospa Jotova. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Veliko smo slišali do sedaj. Sama sem za pilotni projekt v obliki, ko smo ga videli danes. Takšne raziskave potrebujemo, moramo razbiti tihotapske mreže. Izmenjava podatkov je potrebna, treba pa tudi koordinirati države šence. Kaj bomo sedaj storili? načrt desetih točk predlaga samo ukrepe za eh, razbijanje tihotapskih mrež. Če bomo preprečili čovnom, da odplujejo na sredozemlje, kako bomo preprečili delo tihotapcev na kopnem? Imam še vprašanje za predstavnika komisije. Mislim, da obstaja. pomankanje konkretnih predlogov v komisiji. Vsakeč, ko pride do nove tragedije v razsevzemlju, Do, imamo izredne seje zonanih ministrov in izredni vrh na svetu. Zdi se, kot da se srečujejo gasilci in čakajo na naslednjo katastrofo. Sama bom sama bi predlagala bolj konkretne rezultate. Boste predlagali konkretne ukrepe za zakonit vstop priseljencev. Če bi lahko rešili humanitarno krizo na zonanih meja, kakšna je prihodnost eh, za priseljence v Evropi? S tem je povezanih veliko socialnih vprašanj. Gospa Steven, se prosila za besedo. Za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Imam nekaj dodatnih vprašanj. povezanih s skupno operacijo Mare, sodelovanje med državami članicami in Europolom in sodelovanje z Interpolom, kot tudi s Frontexom, je seveda dobro, treba pa je vključiti tudi sosednje države, konfliktne države, kot so Libija, Tunizija. In pogledajte, kako bi lahko sodelovali s temi državami. Tudi to me zanima, kako jih lahko podpremo in pomagamo. Izmenjava podatkov s tretjimi državami poteka zgolj preko Interpola in v kolikšni meri zanima me, če sodelujete tudi Europol in Interpol za preiskavo posameznih držav na Bližnjem shodu, kot so Združene Arabske Emirati, Saudska Arabija, Katar, kjer se tihotapcem omogoča poslovanje, sem daje bančne račune in tako dalje. Sedaj bomo dali besedo našim gostom, zato da odgovorim na vprašanje. Prvi je gospod Rosenbach. Najlepša hvala. Malce sem presenečen zaradi te razprave. Zakaj? Tukaj moramo razpravljati o skupni enoti Mare. Gre za boje proti tihotapcem, da ukrepamo proti tihotapcem ta operacija ni namenjena za druge zadeve, kaj ti razprava je predvidena za naslednji teden na plenarnem zasedanju. Komisija bo čez mesec dni pripravila agendo o priseljevanju, kjer bomo razvili vse vidike politike. Danes pa imamo eno uro za to, da razpravljamo o boju proti tihotapcem, zato se osredotočamo na to. Ne bomo razpravljali o zakonitih načinih za vstop v Evropo, o sodelovanju s tretjimi državami, gre samo za Mare. Torej, imamo načrt desetih točk. Kaj je prva točka? Dokument ste videli tudi v medijih in v prvi točki piše, da bomo ukrepili Triton in Poseidon. To je naša prioriteta in to je jasno tudi za komisarja Moplusa. <clears throat> Gre za reševanje življenj besedo vam bom dala potem kasneje prosim da počakate torej Frontex je rešil 40 tisoč življenj od začetka tega leta in ena tretjina teh življenj smo rešili v okviru Tritona. Frontex sodeluje pri takšnih reševalnih akcijah, vendar pa v okviru mandata. To je seveda logično, kajti sprejeli smo poslovnik in uredbo v zvezi s Frontexom, sprejel ga tudi Evropski parlament, zato ga moramo spoštovati. Okrepili bomo Triton obseg delovanja Tritona, zato da lahko rešimo več življenj. To je ideja in to je naš cilj. Louis Michel je zelo jasno povedal, da moramo delati z orodje, ki jih imamo in z državami članicami, ki jih imamo. Države članice bodo dale na voljo sredstva in bodo razvile akcijski načrt. Agencija mora delovati v skladu z mandatom. Prva pa je Italija, ki je država gostiteljica, ki bo definirala obseg Tudi Malta se lahko pridruži in seveda jo bomo povabili k sodelovanju, vendar pa smo odvisni od držav članic. Sedaj pa v komisiji želimo poiskati dodatna sredstva za to, da lahko podvojimo obseg operacije Triton in Poseidon. Zato ne smemo obtoževati nikogar, da imamo represivni pristop prvi odziv je iskanje in reševanje. Še sodelovanje s tretjimi državami. Rad bi dejal, da Frontex želi ustanoviti urad v Turčiji za sodelovanje s turškimi oblastmi na tem področju. To je odgovor na vprašanje, kako sodelujemo s Turčijo. In še vprašanje o zakonitiš načinih za priseljevanje in nastanitev. Edini zakoniti način za begunce je eh, nas, dovoljenje za v, naselitev beguncev. Torej, sedaj razpravljamo o tem razpravljamo tudi pilotnem projektu za porazdelitev. Vse države članice morajo sodelovati na tem področju in želimo razviti sistem za porazdelitev. Upam, da bo svet to danes zvečer tudi podparil. Ne smejte se, Kaj pomeni porazdelitveni ključ? To pomeni, da bodo države članice v skladu z BDP-jem, številom prebivalcev, številom prosilcev za azil v zadnjih treh letih, morale sprejeti več ljudi na pravičen način. Zato resnično zahtevamo solidarnost držav članic. To je eden od ključnih elementov, za katerega si prizadevamo danes večer, da bi bil spret na svetu. Še nekaj o zagnitem priseljevanju. Govorimo o beguncih, vendar pa imamo tudi gospodarske priseljence. Če si pogledate meje v Italiji, naprimer, imamo vedno manj sircev, vedno manj eritrejcev, vedno več zahodnoafriških gospodarskih priseljencev. Zato moramo sodelovati tudi z Zahodno Afriko, zato da vzpostavimo okvir, da ne bo prišlo do nezakonitih načinov pri vstopa v Evropo, kajti tukaj za njih ni prihodnosti. Ne pravim, da nimajo pravice, da vstopijo v Evropo. Moramo se osredotočiti najprej na begunce, na tiste, ki resnično potrebujejo našo zaščito in tudi, tudi, tudi to je del naše politike. In še vprašanje gospe Gijom o uničevanju čovnov in o zakonodajnem okviru. Ta je naslednji. Ko posežete v primeru plovila, morate najprej prositi za dovoljenje države zastave. Veliko ladi, ki prihajajo iz Libije, pa nimajo nobene zastave. Pri Tritonu sedaj počnemo to, da najprej odvlečemo čovne v pristanišče in jih uničimo tam in jih razgradimo v pristanišču, zato da upoštevamo tudi varstvo okolje, zato da te čovne tih otapci ne morejo več znova uporabiti. Ko govorimo o alternativnih operacijah, tukaj gre za popolnoma drugo zgodbo. To bo verjetno zahtevalo mandat OZN, če želimo ukrepati na ozemlju Libije, zato da retiramo tihotapce in da uničimo čovne in plovila. O tem se sedaj razpravlja v zato pristojnih odborih. Če bo prišlo do razgradnje čovnov in plovil v Libiji, bo to verjetno zahtevalo resolucijo OZN ali saj njihovo podporo. Če pa plovilo odvlečemo v mednarodnih eh, vodah in da to plovilo uporabljajo tiho tapci in da to plovilo nima zastave, potem tukaj ne potrebujemo mednarodnega dovoljenja za to. Sedaj še vprašanje gospoda Laha o številkah res eh, lansko leto je prišlo do 70 tisoč prečkan morja. Od januarja pa smo jih prišteli 40 tisoč. Rad bi povdaril, da obstaja več pritiska v Azijsko morje. Sedaj pa glede na situacijo v Libiji, naše analize kažejo, da Eh, gre za večji pritisk na grške otoke kot na Italijo. Vendar pa je to treba potrditi v eh, z našo analizo. Glede obsega delovanja, treba se o tem pogovoriti še z državami članicami za dodatna sredstva in še o Bamaku. Res je, da je to ena največjih pobud komisije. Nismo bili najbolj uspešni, vendar pa skušamo ustanoviti eh, nove centre skupaj z mednarodno morsko organizacijo, mogoče v Nigru ali v Sudanu, zato da bi lahko obveščali priseljence o gospodarskih možnostih za zakonit vstop v Evropo, kot tudi o tveganjih nezakonitega vstopa. Želimo tudi organizirati operacije za prostovoljno vračanje, podarjam prostovoljno, za tiste, ki se želijo vrniti v svojo državo. In še gospa Jotova. Mislim, da boste videli čez mesec, da bomo pripravili celovit pristop na področju pristelovanja. Danes pa se odročam, osredotočamo predvsem na boj proti tih otapcem. Najlepša hvala. Sedaj pa še gospod Raušenbach, mm, da odgovori na vprašanja. Thank you, thank you. Oprostite. E, preden bo odgovoril gospod e, Rauschenbach, e, želim povedati tudi sama nekaj. Jaz sem se prej prijavila za razpravo in zato prosim, da mi omogočite, da tu spregovorim. Eno od mojih vprašanj je namenjeno gospodu Mišelu in sicer kar zadeva mm, in to se nanaša tudi na njegove odgovore. Ali vemo, da so vsi begunci, ki prihajajo iz Severne Afrike, ekonomski begunci? E, komisija bi morala tudi pripraviti poročilo o tem, kaj so ekonomski begunci. Jaz imam določene dvome o tem, ali so to samo ekonomski begunci. To eh, vprašanje sem hotela postaviti na začetku. Nekaj pa želim povedati tudi o e, skupni operaciji Mare. E, ne bom govorila o desetih točkah, čeprav imam določene dvome, ampak tudi to bom preskočila. Zdaj pa nekaj vprašanj o skupni operaciji Mare. Kar zadeva torej e, obveščevalno delo, ali imate kakšne ocene o prihodnih e, prihodih? E, časom eh, jih bo seveda več. Torej, ali imamo kakšne obveščevalne podatke o teh ocenah? Po tem o virih nismo slišali ne, nič. Eh, kateri viri, katera sredstva so na voljo? In ali ste mnenja, da je teh sredstev dovolj za to operacijo? Govorili smo o 12 državah, kaj pa je z ostalimi 17? ali se poskuša vključiti tudi ostale države. In kaj to pomeni, če eh, ne sodelujejo in katere so tretje države in kako z njimi sodelovati. Torej, in ali gre tudi za države, ki niso sredozemske države? E, mises... Gospa Spinelli, eno minuto. Grazie. Hvala. Ja, ena minuta bo čisto dovolj. Hotila sem samo odgovoriti predstavniku komisije glede misije Frontex in Triton. Mis, mandat ni iskanje in reševanje, temveč varovanje meja. Seveda se lahko zgodi, da tudi nekoga rešijo v, v morju. Uh, kajti seveda to je morsko pravo, ki to narekuje, ampak iskanje in reševanje je nekaj drugega. Decembra lanskega leta, na to želim opozoriti, je operativni direktor Frontexa poslal um, pismo italijanskemu notrenjemu ministru in sicer oddelku za priseljevanje in m, povedal, pozor, ne delajte iskanja in reševanja na visokem morju, razen tega, kar dela Triton. To je povabilo italijanski vladi, da naj ne rešuje preveč. Torej, če eh, zgleda tako, eh, se zelo bojim tudi eh, vaših kriterijev pri razlikovanju med ekonomskim migrantom in beguncem. Izvolite, odgovor čisto na kratko. Mislim, da namesto, da kritiziramo Evropo, moramo te tragične dogodke uporabiti za to, da se odločimo za napredek na evropski ravni. Zato želimo podvojiti obseg Tritona in Pozejdona, kar pomeni več ladi na morju. Torej, ko bo prišlo do eh, nesreče, bomo imeli več ladi znotraj Tritona in Pozejdona, da rešujejo. Ne smemo sami sebe kritizirati evropski državljani vedno znova kritizirajo Evropo in sedaj smo se končno zbudili. Prosim vas, da nas pri tem podprete. Evropa je vedno napredovala v času krize. Um, na morju z, po Eriki in na letališčih po terorističnih napadih. Prosim, da nam pomagate pri izboljšanju Evrope. In še vprašanje glede zahodnih afričanih vsaka oseba, ki vstopi v Italijo, je ocenjena v skladu z azilno zakonodajo. Torej, z njimi opravijo pogovor in če imajo pravico do azila, lahko za azil prosijo. Enako velja tudi, ko vstopijo na švedsko ozemlje. Torej, pravim samo, da večina priseljencev Zahodne Afrike je gospodarskih priseljencev. Če si pogledate stopno priznan azila iz Senegala, je ta stopnja in ta številka zelo nizka. Če to primerjate s Sirijo, vidite velike razlike. Samo to. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa bomo dali besedo gospodu Rauschenbachu za odgovore. Prosim, da se držite časa dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Poskusil bom povedati čim več v dveh minutah. Prvo vprašanje gospoda Kvelja se je glasilo, če der um, žabe sedaj ne sodelujejo dovolj, zakaj naj bi ta operacija Mare bila drugačna od prejšnjih. Torej, če države ne delijo teh informacij, potem včasih tudi zaradi pomankanja zaupanja, včasih pa zaradi nepripravljenosti eh, deliti eh, zelo sensibilne informacije o organiziranem kriminalu. Gre pa tudi za pomankano ozaviščanje. Torej, in sicer lokalne preiskave so lahko tudi tudi v evropskem kontekstu velikega pomena. To, kar delamo pri Jotmare, je, da eh, so se države članice dogovorile za nacionalno kontaktno točko specifično za to operacijo Mare in sicer, da zbirajo informacije v državi in da jih naredijo dostopne. In razen tega, Imamo šest napotenih nacionalnih strokovnjakov, katerih glavna naloga bo, da vzpostavijo eh, trajno izmenjavo informacij z mm, državami, iz, katerimi, iz katerih prihajajo. To je drugačen pristop, kot ga imamo doslej pri priseljevanju. Gre predvsem tudi za omogočanje legalnega priseljevanja in to bo. Um, vodilo do tega, da bomo imeli sveže informacije iz držav članic, ki jih bomo dobili v Europolu in potem bomo mi lahko opravili tudi ustrezne analize in ukrepe. In zato sem optimističen, da bo operacija Jot Mare uh, imela boljše uspehe kot um, običajen način dela. Eh, v zvezi s Turčijo. Uh, Eh, slišali smo, da bo eh, eh, Frontex poslal oficirje za zvezo v Turčijo, uradnika za zvezo. Več držav članic je že poslalo uradnike za zvezo v Turčijo in tudi ti bodo del te operacije Jotmare in bodo tudi v stiku z lokalnimi nacionalnimi organi za pregon, naprimer v Turčiji, in bodo tudi ozaviščali ob pominu teh obveščevalnih podatkov, ki jih potrebujemo in bodo sprožali to izmenjavo informacij. Europol nima možnosti za neposredno izmenjavo informacij s Turčijo na osnovi mandata, države članice pa to lahko storijo in lahko tudi zagotavljajo um, informacije Europola, če je v interesu, tudi v interesu Turčije. Torej obenem pa imamo seveda tudi Interpol, kjer lahko, če je potrebno in če nimamo uh, uradnikov za zvezo Europola, potem se lahko poslužujemo tudi strokovnjakov iz Interpola, ki bo eh, pripravljen izmenjavati informacije za to uh, operacijo Jotmare potem mos majorum. Torej, žal ne morem odgovoriti korektno na to vprašanje, sicer smo bili vključeni v to, vendar nimam podrobnih informacij o tem. Potem vprašanje gospe Spinelli o stroških Jotmare. To, kar delamo trenutno, eh, eh, pokrivamo iz proračuna Europola, torej ni. Eh, potrebnih dodatnih sredstev, eh, ni dodatnega proračuna za to operacijo Jotmare. Eh, stroški so v glavnem ti napoteni nacionalni strokovnjaki, pri čemer stroške pokrivajo države od pošiljateljice in mi eh, no, krijemo stroške, ki so povezane z bivanjem v tujini, povezani z bivanjem v tujini. Potem kako gledamo na to tihotapljanje, ali se povečuje ta dejavnost ali ne. Torej, naš eh, vtis je, ampak to je seveda težko podkrepiti statistikami, vendar jasen vtis je, da eh, ta biznis eh, s tihotapljanjem oseb predvsem v sredozemlju, čeprav ne samo tam, raste. Eh, potem eh, nadziranje socialnih medijev, spremljanje socialnih medijev. Mi nismo strokovnjaki za to in tudi nimamo mandata v Evropolu, da bi to delali. To je lahko samo usklajen pristop držav članic in tu razumemo Džotmare kot eh, centralno kontaktno točko za um, koherenten pristop do tega. Torej, tu imamo tudi enoto za kibernetski kriminal, kriminal v Evropolu, ki nam lahko pomaga pri tem. Ne gre za nadzor, temveč gre samo za to, da se zavidamo, kaj se dogaja v socialnih medijih, tako da se lahko pravočasno odzovemo in nas eh, dogodki ne presenetijo. Potem. Vprašanje, kaj je z, z, zakaj ne sodelujo vse države članice. Ko smo začeli to operacijo, smo spodbudili vse države k sodelovanju, vendar 12 jih je bilo prostovoljnih, ki so začeli sodelovati in ki so tudi pomembne države, ampak to pomeni, da druge države ne sodelujo z Džodmare, vendar niso eh, del posebne ekipe torej ne bodo vzpostavili posebnih kontaktnih točk, ampak v naših operativnih zadevah, s čimer se ukvarjamo vsak dan v Europolu, imamo uradnike za zvezo povsod in seveda lahko olajšamo izmenjavo informacij in sodelovanje. Upam, da sem s tem tudi odgovoril na večino vprašanj. Žal nimamo več časa za to razpravo in moramo um, iti na naslednjo točko že 23 minut eh, zamujamo. Um, lahko nadaljujete tudi privatno te pogovore. Hvala za uh, vse, ki so prispevali k tej razpravi. Naslednja točka pa je varna uporaba daljinsko vodenih letalskih sistemov um, RPAS, ki so nasplošno znani kot brezpilotna zračna plovila UAS. UAV na področju civilnega letalstva. Tran je vodilni odbor. Najprej bom dala mnen, eh, besedo eh, pripravljalki mnenja Soraja Post, potem pa dobijo besedo poročevalci v senci gospa Soraja Post. Beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej želim povedati naslednje. Eh, vidno, ti sistemi so vidno bolj v uporabi v civilnem letalstvu, torej brez eh, pilotni zračni sistemi. Naprimer se to uporablja v industriji, tudi v kmetijstvu in na drugih eh, področjih, eh, ki se ukvarjajo z zbiranjem informacij, naprimer tudi novinarji. Kar pri civilni uporabi tudi organi uporabljajo drone, torej brezpilotna letala, oziroma na upravnem področju jih uporabljajo tudi za zbiranje eh, informacij. Vendar um, za ta področja um, ne gre v predlogu komisije in zato se mi zdi, si moramo predlog komisije ogledati bolj podrobno. Komercialna uporaba brezpilotnih zrakoplovov je zelo pozitivna in to je tudi nekaj dobrega v civilnem letalstvu, vendar Eh, treba je ustrezno urediti trg za brezpilotna letala tako da, oziroma zrakoplave, tako da bo to dobro funkcioniralo v družbi in zato je treba zagotoviti tudi varstvo podatkov. Dobro je, da se je eh, komisija lotila te teme in seveda tudi mi lahko prispevamo k ureditvi uporabe brezpilotnih zrakoplovov torej civilni uporabi tako da, bo, tako da bo vsak lahko kupil to eh, visoko tehnologijo. Drone lahko seveda tudi kršijo pravico do zasebne sfere. Eh, pač glede na to, kako eh, zgleda ta uporaba, kako, um, um, kako so opremljeni ti zrakoplovi, Torej, to je povezano tudi z varstvom podatkov in to moramo oceniti. Gre za varstvo temeljnih pravic. Tako Evropska komisija, kot tudi listina o temeljnih pravicah vsebuje natančna določila, kar zadeva varovanje zasebne sfere posameznikov in to velja tudi za uporabo brezpilotnih eh, zrakoplovov. Eh, torej, predpisi EU um, ehm, um, obstajajo, um, ni potrebno sprejemati dodatnih uh, predpisov. Moramo si ogledati predvsem varstvo zasebnosti, uh, potem tudi varstvo varovanje varnostnih um, zadev, kajti lahko prihaja tudi do določenih grožen. Vsa ta tveganja je treba oceniti, oddati priporočila, pripraviti priporočila in tudi priporočila glede eh, izoblikovanja ustreznega trga. Zdi se mi pomembno, da si ogledamo tudi komercialno uporabo brezpilotnih zrakoplovov. Tudi tu je treba predvsem zagotoviti varstvo zasebnosti. Komisija to v svojem sporočilu tudi pravi in sicer, da zbiranje in obdelava podatkov morata biti utemeljeni. In kot rečeno v sporočilu komisije, eh, se govori tudi o tem, kdo uporablja te, eh, ta brezpilotne zrakoplove, policijske službe, službe za varovanje meje in tako naprej. Torej, treba je osvetliti tudi nekomercialno uporabo tega sistema. To namreč omogoča večji nadzor, eh, kar pa seveda povečuje eh, nevarnost eh, kršenja pravic. Ampak tudi tam se je treba držati, spoštovati pravila in treba si je ogledati, ali mogoče ne obstajajo kakšne alternative, ki so manj um, um, ki imajo na, manj negativn, po, negativne posledice za varstvo zasebnosti. Želim pa vprašati, zakaj se komisija osredotoča na brezpilotne zrakoplove za komercialno uporabo in druga stvar, ali e, se želi komisija ukvarjati tudi s civilno uporabo in če v kakšni zvezi. V sporočilu komisije je omenjen Evropski biro za varnost v zračnem prometu. Ali ni to prava služba za sprejemanje predpisov, vendar um, tam piše, da uh, ta organizacija ni pristojna za velike uh, brezpilotne zrakoplove. Mogoče bi komisija lahko nekaj povedala o tem, torej ukoliko je uporaba omejena, ukoliko imamo sami omejene možnosti pri urejanju tega in dobro bi bilo, če nam bi komisija povedala, kaj načrtuje, kako načrtuje nadaljno ureditev tega trga, kakšni so roki, kakšna je časovnica in tako naprej. Hvala, sedaj pa eh, dobijo besedo pročevalci v senci če želijo besedo. Gospod Koeljo. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej želim pozdraviti sporočilo Evropske komisije o tej temi. Menim, da je to zelo pomembna zadeva. Eh, in eh, to ima tudi ekonomski učinek. Jasno je, da gre šele za začetek. Brezpilotni zrakoplovi bodo imeli velik vpliv na našo družbo. Mi nismo vodilni odbor za to temo, vendar odbor Libe naj bi si natančno ogledal vprašanje zasebnosti, varstva podatkov, pa tudi varnosti. In to naj bi storil s tem, da upošteva temeljne ideje prvič sorazmernost. Velikost uh, eh, zrakoplavov je zelo različna in tudi posledice so zelo različne, zato morajo tudi pravila zrcaliti to raznolikost. Potem uh, določbe glede zasebnosti in varstva podatkov, to je treba regulirati um, v, tak, v tehnološko neutralnih. Um, pojmih in sicer, da naj bi eh, ta pravila bila horizontalna in nespecifična za neko tehnologijo. In to velja um, nasplošno. Želim se zdaj samo zahvaliti kolegici Soraya Post. Eh, in tudi jaz bi eh, jo podprl pri vprašanjih, ki jih postavlja komisiji in razen tega želim veliko uspeha pri nadaljem delu na tej, tem mnenju. Gospod Luis Mišel je na vrsti naslednji, prosim. Kolegi in kolegice, dodana vrednost dronov, tehnološko in gospodarsko gledano, govorimo o 150 tisoč eh, delovnih eh, mestih v treh letih je ogromna. To je treba izpostaviti. Ampak ta tehnologija ima potencial, ki posega v zasebno življenje, v varstvo podatkov. Gre za zelo specifični eh, sektor. Eh, to bi lahko primerjali s kamerami, z GSM-i, z Google Street View in tako naprej nadzorne kamere so fiksne, lahko jih vidimo. Droni pa so na nek način nevidni, zato ker eh, letijo precej visoko v zraku, tako da niso neposredno povezani eh, z uporabnikom. Predstavljate si, kakšne bodo posledice za varstvo podatkov, za zaščito zasebnosti, če bomo dronu dali še uh, eh, termično kamero, eh, visoko eh, sposobno lečo, eh, visoko ločljivost in tako naprej. Potrebujemo jasno, natančno zakonodajo, ki bo omogočila industriji, da se razvije, ampak bo obenem spoštovala tudi temeljne pravice. Obžalujem, da komisija tako zamuja s tem zakonodajnim predlogom. Mislim, da ta zamuda škodi evropskemu trgu in grozi prihodnosti eh, podjetij. Specifična zakonodaja na področju varstva podatkov zahteva razpravo, po mojem mnenju. Trenutno nimamo evropske zakonodaje, eh, ki bi pokrivala zasebnost in eh, varstvo podatkov tisti svežen za varstvo podatkov pa je zaenkrat še v postopku. Imamo več predlogov za zaščito temeljnih pravic v tem okviru. Izkoristiti moramo potencial te tehnologije in se izogniti kršitvam temeljnih pravic. Govorim naprimer o sledljivosti teh naprav, o uporabi določenih naprav zgolj, če strokovnjaki eh, dovolijo njihovo uporabo, če je ta uravnotežena, rekreativna uporaba glede na eh, predvidljive napovedi in tako naprej. Razmišljati moramo tudi o rekreativni uporabi in spoštovanju zakonodaje. Droni lahko izboljšajo varnost za naše državljane, lahko pa so tudi nevarnost za to varnost govoriti moramo na primer o uh, izogibanju trkov v zraku, govoriti moramo o različnih pristojnostih uh, nacionalnih držav. Potrebujemo koordinacijo na ravni Europola in Eurojusta. Toliko z moje strani. Mislim, da komisija ni dovolj celovito predstavila tega področja. O tem uh, so se pogovarjali tudi predstavniki uh, sveta v Rigi. Eh, Bala. Gospa Badjo Sebalas. Hvala. Govorila bom švedsko, zato vas prosim, da nadenete slušalke. Torej, sedaj smo Eh, seveda identificirali, za katero področje gre, o katerem se bomo pogovarjali s komisijo, kako urediti uporabo dronov v civilnem letalstvu. Izhodišče vsega so temeljne pravice. Treba je razmisliti o informacijah. Eh, droni se lahko uporabljajo pri policijskem delu in tudi v druge namene. Minimo, da je treba tudi svežen o varstvu podatkov, o katerem teče razpravlja, razprava upoštevati in ta dva vidika je treba med seboj povezati. Razen tega potrebujemo določene norme, standarde v zvezi z dronami. Nekaj pa še ni bilo omen, omenjeno in imamo poročilo iz Lurdske zbornice z 5. marca, v katerem pri sporočajo sorazmirna varnostna pravila. Tudi tam je, bila, eh, je potekala ta splošna razprava. In mm, eh, torej, eh, droni so lahko nekaj pozitivnega, pa tudi nekaj negativnega, zato moramo sprožiti široko razpravo <clears throat> tudi z javnostjo, ne samo med nami. Hvala. Gospa Foster, prosim ki je poročevalka v odboru Transato. <clears throat> Hvala, gospa predsedujoča, da lahko z vami sem nekaj minut. Hvala torej eh, za pripombe tako por, por, pripravljalki mnenja, kot tudi eh, poročevalcem v senci. V bistvu ni nekaj novega, ni nekaj, kar bi revidirali. Mnogi se eh, spominjajo, dnev, dnevov eh, bratov Wright in tako naprej. In tudi to, kar eh, doživljamo sedaj, je nekaj novega, inovacija, torej letalstvo napreduje. Brezpilotni zrakoplovi niso nekaj novega, že pred 80 leti so jih eh, uporabljali. Gre predvsem za ček realnosti, ko gre za komercialno uporabo, pa ne samo za komercialno uporabo, tudi organi pregona in drugi že uporabljajo to vrstne naprave. In pravzaprav si moramo ogledati, kako zagotoviti dobro prihodnost tega. Ne bom že sedaj veliko povedala o tem. Nekdo je omenil poročilo Lordske zbornice in jaz priporočam branje tega poročila. To je zelo dobro napisano in eh, kolegi iz eh, Lordske zbornice so se pogovarjali tudi z nekaterimi v Bruslju o tem. To je neka široka pobuda. Torej, um, um, Tudi sama poskusim vključiti predstavnike industrije, proizvajalce jazo in tudi mi smo že se, se, že se stali in eh, naslednji. Eh, Eh, naslednjo srečanje o tem dokumentu bo prav k malu in sicer 5. maja eh, v odboru za eh, promet in takrat bo na voljo oziroma dokument je na voljo, bo na voljo tudi v vseh jezikih. V bistvu zelo tesno sodelujemo tudi za Avstralijo, Novo Zelandijo, Eh, in z drugimi vsi iščemo poti, kako ravnati s tem. To je seveda velika stvar. Gospod Mišel je že rekel, da smo vodilni na svetu pri proizvodnji eh, teh naprav in zato eh, moramo pozitivno gledati na nadaljni razvoj in seveda bomo upoštevali tudi vaše mnenje. Hvala za vaš prispevek doslej. Veselim se nadaljnega sodelovanja. To je zelo zanimivo eh, poročilo, eh, ki pa je seveda tudi velik izziv. Hvala gospa Foster. Sedaj pa dobi besedo eh, predstavnik komisije, gospod Kornelis. Prosim, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. V komisiji minimo, da so droni eh, perspektivna tehnologija in da bodo imeli pomembno mesto v prihodnosti letalstva. Moramo pozdraviti to tehnologijo in priložnosti, ki jih prinaša, vendar eh, obenem, in to piše v sporočilu komisije z lanskega leta, tudi priznavamo družbene izzive, eh, ki izhajajo iz te tehnologije. Ne gre samo za spodbujanje te tehnologije, temveč gre predvsem tudi za zaščito temeljnih pravic državljanov in sicer eh, gre za varne storitve dronov, po drugi strani pa seveda tudi za varstvo zasebnosti in eh, podatkov, tako kot so nekateri tudi že rekli. Eh, kot rečeno, minimo, da se moramo lotiti družbenih izzivov, če želimo, da se trg dronov razvija in moramo seveda zagotoviti sprejem, sprejetje javnosti eh, oziroma eh, podporo javnosti za ta projekt. In zato bo je komisija že 2013 začela ta dialog z evropskimi organi za varstvo podatkov, tako na evropski kot tudi na nacionalni ravni. Rezultat tega procesa pa je, da je nadzornik za varstvo podatkov novembra lanskega leta pripravil mnenje o tem. In to mnenje um, opozarja na ukrepe in sicer o zaviščanje in tudi za razvoj orodij, ki podpirajo industrijo. Sestali smo se tudi z nacionalnimi nadzorniki za varstvo podatkov in ta skupina tudi pripravlja svoje mnenje o civilnih dronih in tudi mnenje te skupine bomo potem upoštevali pri nadaljem delu. Izvedli smo tudi obsežno študijo o zasebnosti in ta e, študija je v skladu z mnenjem nadzornika za varstvo podatkov in tudi ministrov za promet, ki so se sestali oktobra lanskega leta in ki menijo, da obstoječa zakonodaja, ko bo torej revizija izvedena o varstvu podatkov, torej da ne bo tega treba spremeniti zaradi dronov in to so nekateri e, tudi že povedali, poročevalka Libe je to tudi rekla in sicer zato, ker je ta zakonodaja tehnološko neutralna. Eh, kje smo torej mm, v komisiji? Nič še ni eh, odločeno, eh, opcije so odprte, pripravljamo oceno učinkov, kjer bomo upoštevali vse opcije. Jasno je, da na področju varnosti bomo verjetno potrebovali nekatera dodatna pravila za drone. Eh, sedanja pravila o letalski varnosti tega ne bodo pokrivala in ta pravila moramo zastaviti tako, da bo olajšano izvajanje drugih pomembnih vidikov, kot so varstvo podatkov in zasebnosti. Nekaj konkretnih eh, podatkov. V konvenciji iz Rige pravimo, da je treba identificirati predvsem tudi skupne operaterje, torej pogosto ne vidiš takoj, kdo je operater, kdo je izvajalec. Um, in, um, ampak obstajajo tehnološke rešitve um, za, uh, rešit, uh, za to, naprimer um, identitetna nalepka na dronu. Potem druga, uh, drug ukrep, ki je tudi tehnološke narave, je geološko, eh, geografsko eh, omejevanje, torej da eh, pač droni eh, lahko se uporabljajo samo na določenem geografskem območju in ne smejo preko tega. Um, torej tudi posamezniki bodo, lahko, bodo imeli naprimer možnost, da določijo območje, kjer eh, je prepovedana uporaba dronov. Um, seveda bo um, strateški svežen za letalstvo veliko obsežnejši, ampak tudi droni bodo del tega. In tudi tam bomo potem opredelili podrobnosti in tudi um, nameravamo pripraviti zakonodajne predloge glede varnosti. S tem um, želimo uh, omogočiti da bodo eh, od 2012, 2016 eh, droni um, uporabljeni v evropskem prostoru na osnovi evropskih pravil, ne pa nacionalnih pravil. Potem, eh, kar zadeva vzletno težo, kjer se začenja evropska pristojnost, torej ta omejitev ni več aktualna in naj bi jo spremenili tudi organi držav članice s tem strinjajo. Pred več leti smo um, to določili, ampak takrat še nismo imeli trga dronov in zato bo eh, to. Uh, razveljavljeno glede eh, te vzletne teže in zakaj se osredotočamo na komercialno uporabo. Zato, ker je to v glavnem naša pristojnost. Torej, mi se ne ukvarjamo z državnimi pristojnostmi, tudi torej policijski helikopteri in tako naprej. Zato ni, imamo evropskih pravil. S temi komentarji upam, da sem odgovoril na večino vprašanj. Hvala. Želim vprašati gospo Posta, ali eh, se želi eh, na kratko odzvati na to razpravo. Ja, bom zelo kratka in eh, govorila bom spet švedsko. Najprej se želim prisrčno zahvaliti za zelo dobre komentarje. Že sedaj se veselim dobrega sodelovanja in prepričana sem, da eh, imamo možnost za dobro sodelovanje, preden bo potem eh, poročilo dokončno predloženo. In seveda upam, da nam bo uspelo pripraviti zelo dobro mnenje glede <clears throat> varnosti. Mm, glede rokov pa naslednje. Prvi od, osnutek smo hoteli predložiti odboru 4. junija, sprejetje pa je predvideno potem 3. septembra v odboru teran pa bodo 15. septembra glasovali o tem. Kot rečeno, veselim se dobrega sodelovanja z vami. Hvala. E, torej, predstavitev osnutka mnenja bo v odboru Libeš 4. junija. Rok za vložitev predlogov sprememb je 12. juni 2015 ob 12. uri. Hvala in s tem gremo na naslednjo eh, točko na dnevnem redu in sicer gre za študijo o množičnem nadzoru. E, ta študija je e, del širše obravnave tega vprašanja in sicer gre za end-to-end -end, eh, e, kodiranje med drugim potem eh, prednosti eh, sistema open source za povečanje varnosti, eh, potem prednosti in slabe strani evropskega interneta in tudi druge napredne tehnologije, kot je naprimer varnost, ki se osredotoča na podatke. V prvem delu bo gospod Šuster nam razložil, ukoliko lahko uspešno uspe evropskim državljanom zaščititi svojo zasebnost s tem, da uporabijo različne eh, rešitve, tehnološke rešitve, ki so na voljo danes. Eh, govoril bo tudi o ugotovitvah, kar zadeva proizvode za komercialnožičen nadzor. Eh, določene storitve so ja že na trgu, v drugem delu pa bo gospod Graf govoril o um, dolgoročnejših tehni, tehnoloških rešitvah. Um, seveda je treba upoštevati uh, tudi, uh, kaj javnost lahko, kako javnost lahko vpliva na to področje. Razumem, da bo najprej govoril gospod Šuster in potem gospod Graf. Torej najprej bomo slišali ti dve predstavitvi in potem bo sledila razprava gospod Šuster, beseda je vaša. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Spravičujem, gospod predsedujoča, gospod Koeljo. Imam kratki komentar. A bi lahko sekretarjat preveril pri uslužbencih, zakaj nismo prej dobili predstavitve PowerPoint Europola? zgolj 15 minut pozneje smo jo dobili, sedaj pa BE ne moremo ugasniti luči, zmanjšati osvetlitve, sam ne vidim tega zaslona, tako da bom težko spremljal predstavitev. Ne vem, nekaj ne deluje pri tej naši zgradbi, nekaj treba narediti, upam, da bomo lahko to spremenili. E. Najlepša hvala. Mislim, da bo predstavitev Europola poslana verjetno prek elektronske pošte in upam, da nam bo osebje našega odbora pomagalo pri večji eh, vidljivosti te predstavitve. Hvala, gospod Koeljo, gospod Šuster, izvolite. Again, Še enkrat hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje. V čast in veselje mi je, da lahko danes predstavim prvi del te študije o množičnem nadzoru. Poskušali smo analizirati grožne in priložnosti trenutnega okvira identifikacije eh, mrež in storitev. Ta prvi del je pokrila organizacija Teknalija, za katero delam jaz. Ne bom se spuščal pri podrobnosti, te lahko najdete v poročilu, ki je na voljo tudi na spletu. Lahko pa rečem takole. Sklepi te študije so jasno pokazali, da nacionalne obveščevalne agencije, eh, nacionalne agencije za nacionalno varnost in organi pregona in ne zgolj tiste iz eh, koalicije petih, uporabljajo tehnologijo za množični nadzor, zato da bi nediskriminatorno, ne oznanjeno zbirali podatke o komunikacijah. Te podatke želijo analizirati, filtrirati, zato da bi našli grožnje za nacionalno varnost oziroma dokaze na, za nezakonite dejavnosti. Te agencije imajo zelo širok portfelj različne programske opreme in eh, sistemov, s katerimi lahko prebijajo varnostne zidove. Lahko uporabljajo bodi si lastno programsko opremo, ki jo razvijajo sami, ali pa tisto, ki je na voljo na trgu, naprimer uh, eh, programsko opremo skupine Gamma Group iz Nemčije, programsko opremo italijanskih podjetij in tudi programsko opremo mednarodnih podjetij. Obstajajo sporazumi, ki omejujejo izmenjavo podatkov, naprimer sporazum Vasenar, ampak dokazi kažejo, da so se to vrstni sistemi uporabljali tudi v državah, ki ne spoštujejo človekovih pravic, kot bi jih morali. Pri množičnem nadzoru moramo razlikovati med množičnim nadzorom kot takšnim, ker gre za nediskriminatorno zbiranje eh, podatkov in med sistemi, kjer zbiramo podatke z nalogom, ki so ciljno usmerjeni. Razlikovati je treba tudi med različnimi tipi podatkov, ki jih zbiramo. Na eni strani imamo metapodatke, torej podatke o podatkih, informacije o tem, kdo, kdaj, kje, s kom, s kakšno komunikacijo in s kakšnimi napravami komunicira. To so metapodatki. Ti podatki se zbirajo, zbirajo jih eh, ponudniki internetnih storitev, eh, telekomunikacijska podjetja in drugi kot del njihovega dela. Ti podatki se uporabljajo za analizo na podlagi različnih tehnik rudarjenja podatkov. Kot sem dejal, lahko na ta način prek analize teh metapodatkov zbiramo dodatne informacije. Obstaja veliko primerov, ki kažejo, da lahko na osnovi analize metapodatkov najdemo osebe. Pogledamo si lahko naprimer socialne grafe vaših prijateljev na Facebooku in na ta način z imeni identificiramo osebo. Enako velja za lokacijske podatke, naprimer. Če imate uh, to omogočeno na vašem pametnem telefonu, v aplikacijo Google in tako naprej. Na to imamo podatke, ki so vsebinski. Dejanska vsebina, naprimer eh, prek SMS-ov, videoposnetkov, uh, glasovne pošte in tako naprej. Te podatke agencije prestrežejo in jih zbirajo. In to na različnih eh, napravah, na osebnih računalnikih, eh, na usmerjevalnikih, na tako imenovanih switchih, na naših telefonih in tako naprej. In pri tem lahko uporabljajo vse trenutno obstoječe operacijske sisteme. Kaj lahko državljani naredijo, da se izognejo to vrstnim praksam? Naš prvi predlog je, da uporabljate tehnologijo za šifriranje, enkripcijo. Takšno tehnologijo lahko uporabimo tako za šifriranje metapodatkov, kot tudi vsebine. Kar se tiče enkripcije vsebine, lahko ta skrije veliko informacij, ne pa tiste končne točke. Tisti, ki prisluškuje, lahko vedno ve, kdo govori s kom. Če želite skriti tudi te podatke, morate uporabljati storitve za anonimizacijo, naprimer omrežja VPN. Nekateri ste verjetno v uh, varnostnem, varnostni kavarni pred nekaj dnevi izkusili tudi uporabo tovrstnih orodij za šifriranje vsebine. Pri tem moramo seveda uporabljati tudi standardne varnostne uh, ukrepe, naprimer uh, eh, antivirusniki, požarni zidovi, uh, dobra skrita gesla. Uporabljati je treba tehnologijo, ki ne odpira uh, prilog iz vaših elektronskih eh, pošiljk. Ne smete klikati na eh, čudno elektronsko pošto eh, od vaše banke, češ kliknite na ta in ta link na to in to in povezavo in tako naprej. Redno je treba nadgrajevati vašo programsko opremo. Veliko je namreč možnosti za uh, skrivne vhode, za uh, hrošče, ki jih lahko zlikovci izkoristijo. Pri uporabi tovrstnih ukrepov pa je seveda jasno, da ni 100 odstotnega zagotovila, ni 100 odstotno delujočega sistema, ki bi lahko preprečil ciljno usmerjen napad. Če je to napad, ki ga izvede država, navaden državljan, tega ne more preprečiti. Nima informacij o tem napadu in preprečiti ga tudi ne more. Tudi velike organizacije, druge države težko preprečijo takšne ciljno usmerjene napade. Urodja, ki jih lahko državljani uporabljajo, so številna. Kot sem dejal, ste nekateri pred nekaj dnevi lahko izkusili nekatere izmed teh orodij pokrivajo vsa različna področja, od enkripcije uh, trdega diska uh, do uh, elektronske pošte, glasovne pošte, uh, enkripcije videoposnetkov, uh, enkripcije uh, surfanja po spletu, enkripcije sporočil in tako naprej. Vse to je na voljo v vseh standardnih operacijskih sistemih, tako za fiksne kot tudi mobilne naprave. Ampak ta trg je danes še vedno izjemno dinamičen. Pojavljajo se nove rešitve, stare pa izginjajo in to moramo upoštevati. Ugotovili smo, da je treba izboljšati osveščenost uporabnikov. Bolje morajo poznati grožnje in možnosti za zaščito. Bolj kot danes moramo spodbujati najboljše prakse na področju varnosti, te, ki sem jih omenjal, te standarde in pa tudi možnosti za šifriranje podatkov. Dejstvo je, da je uporaba tovrstnih ukrepov, še posebej šifriranja, v družbi na zelo nizki ravni. Ugotovili smo tudi, da je to morda res tudi zaradi težavnosti uporabe tovrstnih orodij. Zato predlagamo ulaganje v povezovanje obstoječih orodij, ulaganje v razvoj novih orodij, tako da bomo imeli na voljo uporabniku prijazna orodja, preprosta za uporabo, ki so vključena v naše aplikacije, ki so standardne in ki veljajo za tiste eh, glavne aplikacije, ki jih uporabljamo, naprimer socialna omrežja, Google in tako naprej. Besedo sedaj predajam kolegu Patriku De Grafu za drugi del predstavitve. Hvala, Stefan. Gospa predsedujoča, poslanci in poslanke, gospe in gospodje, izpostavil bom sklepe naše raziskave. Govoril bom torej o drugem delu raziskave, ki se osredotoča na napovedi o prihodnosti tehnologije in o možnostih za izvajanje politike. Tema je zelo tehnična, tehnološka, poskušal pa bom najprej predstaviti splošne pristope za zaščito zasebnosti tako v kratkem kot tudi v dolgem roku. Pogledali si bomo možnosti za sprejemanje eh, zakonodaje, pogledali si bomo eh, možne ukrepe. Govoril bom o nekaterih vzorcih, o katerih je govoril tudi gospod Šuster. To so vzorci, ki so se pokazali, ko smo pripravljali to študijo. zasebnost in eh, njena zaščita. Te, vse je povezano seveda z zaščito osebnimi podatki. 100-odstotnega zagotovila ni, še posebej, če je napad ciljno usmerjen, pa tudi, če gre za množični nadzor, tudi v tem primeru ni 100-odstotnih zagotovil. Obstajajo pa neki osnovni mehanizmi, s katerimi lahko zaščitimo uh, podatke, tako da jih tisti, ki izvajajo množični nadzor, ne najdejo. Gre naprimer za or tehnike organizacije, naprimer TOR, gre za delo v ločenem omrežju, naprimer Evropski uh, internetni subnet je bil predlagan v preteklosti in k temu se bomo še vrnili. Ali pa, če sploh ne uporabljate računalnikov, ampak verjetno o tem ne moremo več razmišljati. Naslednji osnovni mehanizem je, da se izognemo zbiranju podatkov v okviru različnih tehnologij za nadzor. Veliko je odvisno seveda od samih eh, človeških uporabnikov in pa od tehnologije. Programska oprema mora biti varno razvita in varna mora tudi ostati. Uporabljamo lahko platforme računalništva v oblaku, tako da se izognemo tistim, ki želijo zbirati podatke. Zadnji mehanizem pa je, da se izognemo dostopu do zbranih podatkov. Govorimo predvsem o eh, šifriranju, o tem, da podatkov ne sme prebrati in ne more prebrati nihče, ki za to nima dovoljenja. To lahko naredimo ko so podatki shranjeni na strežniku, na mobilni napravi, um, na prenosnem računalniku ali pa doma. Govorili smo o tehničnem področju uh, varnosti na podlagi podatkov, to se ne bom spuščal, gre za data-centric security, gre za to, da na nek način zaščitimo avto, ne pa avtoceste. Tako metaforično in pod določenimi pogoji lahko dostopamo do avta, če imamo ključ. Kakšne so možnosti za zakonodajne akte? Pripravili smo približno 2000 eh, predlogov, ki izhajajo iz eh, razvoja tehnologije. Vidite matriko, na eni strani imamo raven eh, inovacije, kako nova je tehnologija, ki jo želimo uporabljati, drugi, dru, na drugi strani pa imamo javno posredovanje, eh, naprimer osveščanje, podpora izvajanja v državi članici ali pa izvajanje v Evropski uniji kot takšni. Levo spodaj imamo možnosti, ki so zelo blizu temu, kar je povedal gospod Šuster. Gre torej za Eh, tehnologijo, ki že obstaja ali pa je v končni fazi razvoja. Ampak to tehnologijo moramo spodbujati, tako da se bo uporabljala širše kot pa v tem trenutku. To pomeni tudi, da moramo možnosti, ki obstajajo, vedno znova razvijati, ker je tehnologija pač tako pomembna in se tako razvija. Ne gre zgolj za pomankanje Eh, prijaznosti do uporabnika, ampak pogosto tudi za pomankanje interesa pri uporabniku samem, zakaj bi uporabljal takšno tehnologijo, zakaj bi ščitil svoje podatke. K temu se bomo še vrnili. Gre predvsem za to, da bomo verjetno morali odločitev predati v roke posameznikom, če želimo razširiti to tehnologijo. Ali pa bomo morali pristopiti širše, veliki prodajalci bi lahko na primer vključevali takšne eh, rešitve za zagotavljanje zasebnosti v svoje komercialne svežnje, pakete, ki jih lahko kupimo. Na desni najdemo tehnologijo, ki je še v razvoju, ampak ne bo na voljo na trgu v naslednjih nekaj letih. Govoril sem na primer o eh, varnosti na osnovi podatkov. Nekateri naši eh, kolegi naše stranke uporabljajo takšno tehnologijo, ampak se soočajo s težavami, velikimi težavami, ki so zelo razširjene. Obetov je veliko, ampak potrebujemo tudi veliko raziskav, če želimo, da ta tehnologija postane praktična. Zgoraj levo vidite okvirček, ki govori o krepitvi zaupanja. Gre za krepitev zaupanja med državami članicami, naprimer, ali pa med tistimi, ki odkrivajo varnostne luknje in razvijalci programske opreme. Govorimo naprimer o uh, obveščanju o teh eh, vrzelih na evropski ravni. Če nek hacker najde uh, luknjo v neki programski opremi, lahko pristopi k eh, razvijalcu te opreme, mu pove, da obstaja napaka in ta jo lahko odpravi. Ta sistem že ob, eh, ob, obstaja v nekaterih državah članicah. Zgoraj desno imamo najbolj zanimiv uh, scenarij, tako imenovan disrupt. Tukaj lahko pride do balkanizacije interneta, kakor temu pravimo tehnologija. lahko pokriva določeno področje, s katerim upravlja država članica ali pa Evropska unija. Naprimer imamo lahko Evropski subnet, to je tehničen infrastrukturen ukrep, ki bi ga lahko sprejeli. Na upravni ravni pa bi lahko, naprimer, vzpostavili sisteme certifikacije v Evropi, zato da bi uporabljali določene standarde eh, Eh, šifriranja. Danes so tisti, ki se uporabljajo, sat dela eh, Ameriškega inštituta za standarde in tehnologijo. In ta inštitut seveda služi ameriški vladi, ne pa svetu kot takšnemu. So pa to vseeno eh, visoko kakovostni standardi, ki se jih uporablja posod po svetu. Seveda pa imajo organizacije, kakršna je NSA, vedno besedo pri tovrstnih standardih in verjetno bi bilo bolje, če bi uh, bili manj odvisni od tovrstnih meril. To bi verjetno lahko vodilo k uh, nekakšnemu dvojnemu sistemu certifikacije in standardov. kakšne so še priložnosti in možnosti. Doseči moramo ravnoteže med interesi državljanov Evropske unije in legitimnimi interesi nacionalnih agencij in organov pregona. Ukrepi, ki se uporabljajo za zagotavljanje varnosti, se lahko uporabijo in zlorabijo tudi za kriminalne razloge uporabili smo sklepe iz prvega dela, uporabili smo uh, odkritja gospoda Snowdna in glede na vse to moramo verjetno sedaj v večji meri zaščititi državljane Evropske unije. Vseeno pa moramo nacionalnim varnostnim agencijam in organom pregona omogočiti uporabo ciljno usmerjenih eh, preiskav, če je to potrebno. Poročilo vsebuje približno 12 predlogov, sam bi izpostavil naslednjega. Ograditi je treba vaše podatke. Jasno je treba uh, opredeliti parametre za prenos podatkov, tako da ljudje ne bodo prosto dostopali in videli vaših podatkov. To bi lahko naredili tako na ravni podatkov, kot tudi na ravni infrastrukture. Podatki obetajo največ, naprimer evropski subnet, bi bil verjetno zelo drag, težko bi ga vzpostavili, obenem pa bi posegal v odprtost internetnega gospodarstva. To ne bi bilo nobeno zagotovilo, da agencija znotraj tega subneta ne bi mogla izvajati nadzora spet eh, možnost zaščite avtomobila, ne pa avtoceste. Še nekaj je pomembno in to ne zgolj z vidika zasebnosti, ampak tudi z vidika kibernetske varnosti kot takšne. Izpostaviti je treba varnost programske uh, opreme, še, pre, še posebej odprtokodne programske opreme. Tehnologiji je na voljo veliko, je pa res da pogosto te ne morejo zagotoviti lastne varnosti. Naprimer, mreža Tor, pa je ena sama oseba izvaja varnostni pregled na tem obrežju. Ne vem, če je to res, ampak to je zelo šibak element v življenjskem ciklu tega specifičnega, eh, zelo pomembnega orodja. Šifriranje je eden od tistih varnostnih ukrepov, s katerimi se lahko zoprstavimo večini napadov. Imamo tudi uh, stranska vrata v standardih šifriranja, zato bi lahko imeli v Evropi lasne neodvisne scheme certificiranja. Kot sem dejal, obstajajo kolektivni, pa tudi pos, uh, ukrepi za posameznike. Če želimo koordinirati naše delo z eh, organi pregona in nacionalnimi agencijami, potem je bolje, da se lotimo kolektivne uh, poti. Moramo pa obenem osveščati končne uporabnike in omogočiti, da uporabljajo preprosta orodja, da hitro dostopajo do novih orodij. Naprimer, lahko bi uh, objavljali neodvisne preglede kakovosti tovrstnih novih orodij. Ne na zadnje, ugotovili smo, da obstajajo določeni vzorci, ki vplivajo na sprejemanje zakonodaje. Mi nismo zakonodajna agencija, smo tehnološko podjetje, tako da ne moremo nujno dajati neposrednih predlogov za sprejemanje zakonodaje. Bom pa podal nekaj smernic. Varnost in zasebnost si nista nasprotni vrednoti. Imata določene skupne lastnosti. Tehnologija ni edina, ki lahko zagotavlja to ravnoteže. To je političen ukrep. Politika mora biti tista, ki zagotovi ravnoteže. Razlika med množicem, množičnim nadzorom in ciljno usmerjenim nadzorom, ki jo je spostavil gospod Šuster, je prav tako eh, pomembna. Odloča namreč o tem, katere tehnološke možnosti eh, pomagajo preveč, katere ščitijo dovolj, katere lahko posegajo v varnostne operacije. V javni razpravi trenutno vidimo Da, številn, da so številni ljudje proti šifriranju kot takšnemu šifriranje je tisto, ki zagotavlja delovanje telefonov, interneta, eh, bančništva. Res je, da ima ta sektor svoje probleme, ampak obenem zagotavlja varnost interneta, v katerem lahko vsi delamo. Šifriranje je tisto, ki sili organe pregona, da se iz ciljno usmerjenih uh, nadzornih projektov usmerjal v množični nadzor. Naj dam vse skupaj v širši kontekst. Zbiranje podatkov kot del množičnega nadzora je poslovni model interneta. Rast interneta je rast, ki temelji na zbiranju podatkov internet stvari in veliki podatki, to so uh, projekti, ki so prihodnost interneta. In razprava o nadzoru je zelo široka. Uh, ta razprava bo precej širše vplivala na uporabnike, kot ti menijo trenutno. In tudi zato je politična razprava toliko bolj zanimiva, vsaj za tehnološke strokovnjake, kakršen sem sam. Hvala. Izvolite. Najlepša hvala in hvala za to predstavitev. Sedaj pa se lahko lotimo razprave. Gospod Depri, izvolite. Gospod Koeljo, gospod Albrecht, vsi boste dobili besedo, izvolite, gospod Depri. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se rad opravičil eh, strokovnjakoma in kolegom, sem eh, tehnološki analfabet, uporabljam zgolj tiste osnovne stvari, tako da se ne spoznam na to področje. Eh, nekatere stvari, ki ste jih omenili, so šle skozi eno uho noter, na to pa skozi drugo ven. Nekaj komentarjev. Mislim, da je mogoče vse uporabniki interneta in pri tem govorimo o zaščiti osebnih podatkov, vse je uh, nemogoče spremeniti v nekake inženirje uh, eh, lasne zaščite. Ne vem, sam si ne predstavljam, da bi lahko vse prepričali, vse osvestili. Dejali ste, naprimer, kar se tiče zbiranja podatkov, da uh, lahko uporabimo oblake, ki so onkraj dosega tistih, ki zbirajo podatke. Kako lahko sami vem, kateri oblak to omogoča. Zagotavljanje ukrepov, ki so zelo sofisticirani in to strani uporabnikov, ne vem, če bi lahko tako zaščitili njihove osebne podatke. Dejali ste, da bi eh, morali morda pripričati velike prodajalce, razvijalce opreme, da vključijo varnostne mehanizme eh, v svojo programsko opremo, v svoje sisteme. To se mi zdi eh, bolj spremljivo, bolj logično. Zanima pa me, kdo bi bil proti takšni odločitvi. To bi bila verjetno dobra odločitev, boljša kot pa, da vsi uporabniki naenkrat postanejo eh, inženjeri računalništva. Šifriranje je vaš predlog. No, sam sem odgovoren ne zgolj za eh, varstvo osebnih podatkov, ampak tudi za zaščito. In eh, organi pregona nam govorijo, da je treba omejiti šifriranje. No, to je odgovor in to je tudi politična možnost, o kateri je govoril drugi strokovnjak. PNR ni več, to ste dejali, ste namreč za uh, usmerjeno zbiranje podatkov. Ne vem, če je to tehnično mogoče. Morda sem napačno tolmačil vaše besede, ampak tako se mi je zdelo. To je tudi ena politična možnost. Če policija želi, da omejimo šifriranje, kaj boste dejali? Je to res? Morda to ni res, morda organi pregona na nas zgolj pritiskajo, kakšni eh, tehnični eh, in finančni resursi bodo potrebni za splošno šifriranje, kako omogočiti policiji dostop določenih eh, informacij. Bo to s pomočjo sistemov za množični nadzor ali pa za ciljno usmerjen nadzor. Toliko strani analfabeta, ki se zanima za te stvari. E, e. Hvala, Carlos, izvoli. Eh. Hvala, gospod predsedujoča. Dovolite mi, da se najprej dotaknem prvih dveh vprašanj, ki se ne nanašata na naše goste. Pomankanje zaupanja državljanov v državne institucije, množični nadzor je tisti, ki je udaril po tem zaupanju. Država naj bi bila tista, ki ščiti državljane, ampak to ne velja več. Vemo, da so uradne institucije, tako zunaj kot tudi znotraj Evropske unije, posegale v zasebnost. Obstaja torej pomankanje zaupanja. Obstaja tudi razlika v kulturah. V nekaterih državah, naprimer v moji, obveščevalna služba ne more zaseči podatkov brez sodnega naloga. V nekaterih državah pa imajo obveščevalne službe pravno pravico, da to naredijo brez izrecnega dovoljenja. Vemo, da v določenih državah obstaja parlamentarni nadzor in sodni nadzor obveščevalnih služb, v drugih državah članicah Evropske unije pa nimamo takšne ravni eh, demokratičnega in sodnega nadzora. Ampak to so vprašanja zunaj vašega eh, strokovnega sektorja. Ampak, če ne moremo govoriti z nacionalnimi organi, potem bomo pritisnili verjetno na tehnološke gigante. Poskušali bomo ugotoviti, kako se lahko državljani sami zaščitijo pred množičnim nadzorom in ciljno usmerjenim nadzorom. Razlikovali ste med množičnim nadzorom in uh, zakonitim ciljno usmerjenim nadzorom. Enega lahko sprememo, če je seveda eh, pravni sistem ustrezen, če ščiti državljane, drugega pa ne. Žerar de Prej je že povedal in sam se s tem strinjam, da je vaš glavni predlog šifriranje. Razen seveda tistih splošnih varnostnih ukrepov, naprimer eh, gesla, antivirusniki, eh, požarni zidovi in tako naprej. Šifriranje ni nič novega. Ta parlament je leta 2001 predlagal k spodbujanju šifriranja, ko smo imeli preiskovalni odbor za Echelon. Od takrat naprej ni bilo nekega napredka pri eh, navadah eh, na področju šifriranja. Imam dve vprašanje. Najprej, kako boste odgovorili na vprašanje Žerarja Depreja glede konflikta med varstvom podatkov naših državljanov in na drugi strani legitimnim pritiskom organov pregona. Tako kot jaz, verjetno bolje poznate razpravo, ki teče sedaj v teh zadnjih dveh tednih. V ZDA poteka razprava med Appleom in velikimi eh, podjetji, med NSA in eh, drugimi agencijami ravno na to temo. S prstom namreč kažejo na podjetja. Češ, da blokirajo podatke, ne gre ravno za šifriranje, ampak gre za blokado in informacij, tako da uh, državne institucije ne morejo biti boja proti kriminalu. Drugič, govorili ste o pomankanju interesa državljanov. No, morda ne gre vedno za pomankanje interesa, morda gre tudi za strah. V tem parlamentu smo že prejeli eh, pisma in komentarje državljanov, ki pravijo, da raje ne uporabljajo sistemov šifriranja. Bojijo se namreč, da bo na to policija posumila, da nekaj skrivajo. In na to glede na to, da teh ljudi ni tako veliko, se bodo usmerili na njih, na njihove programe, na njihovo programsko opremo. Ne smemo govoriti zgolj o pomankanju interesa, ker želimo razširiti uporabo šifriranja, bi morali govoriti o boju proti strahu, ki uh, vlada ravno zaradi tega. Hvala. Gospod Albrecht, izvolite. Najlepša hvala. Hvala za predstavitev in hvala za upravljeno delo. Imam vprašanja v zvezi s šifriranjem, v zvezi z varnostjo sistemov eh, informacijske tehnologije. Moj prvi komentar se nanaša na varno komunikacijo in varno šifriranje. Nič od tega ne pomaga, če obstajajo stranska vrata v teh varnostnih sistemih. Če vključimo stranska vrata v tehnologijo, obstaja možnost, da obidemo, zaobidemo eh, te varnostne ukrepe. težko je zagotoviti stranska vrata, ki jih lahko uporablja zgolj ena oseba ali pa en organ, en organ ali pa omejeno število oseb. Tehnologija je ranljiva in sicer zato, ker sto odstotno varnega okolja ni. Nikoli ne bomo imeli sto odstotne varnosti v družbi, v naših življenjih pred kriminalom in tako naprej. Ni 100 odstotno varnega sistema informacijske tehnologije. Izboljšamo lahko raven varnosti, ampak če v program vključimo stranska vrata, potem raven te varnosti takoj spet pade. Če naprimer govorimo o kiberkriminalu, o napadu na informacijske sisteme eh, dan danes, lahko vidimo, da so tisti, ki so izvajali uspešne napade na tehnologijo, organi zahodnih demokracij. Če bomo sedaj priča napadom strani drugih, uporabi stranskih vrat strani drugih, če bomo priča zlorabi šifriranja, potem moramo nase prevzeti eh, to odgovornost, da se s tem okvarjamo in o tem govorimo. To je moje vprašanje. Zanima me, kako daleč lahko gremo pri zagotavljanju večje varnosti, ko pa vedno znova posegamo v te sisteme, tako da razvijamo stranska vrata, eh, da jih na to tudi uporabljamo. A ne bi bilo bolje, da bi v primeru nekaterih varnostnih standardov, v primeru nekaterih varnostnih ukrepov, takšna stranska vrata popolnoma odpravili? da do njih ne bi imel dostopa nihče. Drugič, standardi na področju informacijske varnosti. Izpostavili ste, naprimer, odgovornost. Če sem pravilno razumel, potem v večini držav članic Evropske unije, če ne že povsod, velja, da nimamo sistema, pravnega sistema, ki bi sankcioniral vrzel uh, luknjo v nekem standardu, v nekem sistemu. Odgovorna je civilna družba, posameznik. Tisti, ki razvija sistem, tisti, ki upravlja sistemom, ni kaznovan in eh, tem ljudem se ni treba bati, sankcij. To je velika pomankljivost v našem sistemu. Ne gre zgolj za končne uporabnike, gre tudi za um, podjetja. Nekateri ponudniki telekomunikacijske infrastrukture, ki je precej občutljiva, nimajo niti možnosti, da bi uporabljali naprimer rutersko tehnologijo ali pa drugo strojno, strojno opremo, ki bi odpravila um, luknje v uh, programih. Naprimer, ti sistemi so bili razviti v ZDA ali pa na kitajskem, eh, tudi mi uh, tukaj uporabljamo podobne sisteme v parlamentu in organi sami ne morejo zagotoviti, da se spoštujejo naši tehnološki standardi, naši pravni redi in naša pravila. Če bo ta situacija ostala enaka, če podjetja, ki zagotavljajo takšne izdelke na evropskem trgu, ne bodo za to odgovorna, Višanje ravni, ravni standardov ne bo dovolj ker naša podjetja, naši organi ne morejo preveriti, če se ti standardi dejansko izvajajo, če luken ni. In to je velika težava. Želim, da bi se malce poglobljeno lotili tega vprašanja. Če... Najlepša hvala. Gospod Šuster, želite odgovoriti na to vprašanje? Najprej bom skušal odgovoriti na deloma na vprašanja, potem pa bom dal besedo kolegu. Gospod Pere je prvi vprašal, če je prav, da naši državljani postanejo specialisti za varnost. Ne, to ni prav in tega tudi nismo mislili. Hočemo samo doseči, da so uporabniki bolj zaveščeni glede grožen in da storimo tisto, kar je prav. Večje organizacije so tiste, ki morajo doseči, da tisti standardni eh, programi, programska oprema, ki jo uporablja, postanejo varni. Če uporabljam, na primer, Facebook, sam nimam Facebooka, pred petimi leti sem si ga ogledal, vendar pa ga danes nimam. Imamo torej nastavitve za zasebnost, ki so najprej odprti po defaultu, potem pa jih je treba sam nastaviti. Ravno nasprotno bi moralo biti, morali bi jih omejiti in potem nastavitve sami odpreti za tiste, ki si to želijo. In še glede šifriranja, ne more priti do situacije in vi, gospod Koeljo, ste eh, dejali nekaj glede ekolona in eh, tehnologije šifriranja in zakaj se to ni naprej razvilo v zadnjih letih. Mislim, da gre tukaj predvsem za tehnološke težave sam sem računalniški inženir in moram reči, da ko sem prvi začel delovati na tem področju, sem ugotovil, da je to področje zelo zapleteno. In šifriranje je zelo zapleteno, gre za matematične šifre in šifre. veliko ljudi pravi, ne tega se ne želim si lotiti, to je prezakomplicirano. Torej, tehnologije morajo postati prijazni uporabniku, ki jih enostavno samo uporabijo, vi stvar preključite in zadeva deluje. To isto mora veljati tudi za šifriranje. Šifriranje mora veljati kot že samodejno upeljan element naše programske opreme kako lahko organi pregona in varnostne službe upravljajo svoje delo. Gre za kritično vprašanje in dvoumno zadevo. Torej, pogledate si poštne storitve. Če pošljete um, razglednico iz Bruslja in napišete zdravo, bil sem tukaj. Vsi, ki vzamejo to pošiljko v roke, lahko preberejo. Če pa to razglednico date v uh, vojnico in jo zaprete, zalepite in celo zapečatite, potem nihče ne more prebrati tega sporočila, razen tistega, ki ta, to pošiljko prejme. Torej, s tem zagotovite zasebnost. Splošna situacija dan danes pa je, da veliko državljanov meni, da ko pošljajo elektronsko pošto ali komunicirajo po internetu, je to zapečateno v kuverti. Ne, ni tako. Če vse šifriramo, to pomeni, da damo na voljo te kuverte. Kaj to pomeni? kaj to pomeni za organe pregona, za varnostne službe, za policijo in tako dalje. To ne pomeni, da svojega dela ne more več upravljati. Seveda lahko upravljajo svoje delo. Že eh, leta in leta delajo na tem, da identificirajo zločince, Mm, in da jih odkrijejo, namesto da zbirajo takšne količine podatkov. Njihovo delo bo postalo teže, to je res. Vendar pa je to vprašanje, zakaj smo danes tukaj, da ugotovimo, koliko zasebnosti smo pripravljeni žrtovati za to, da organi pregona in varnostne službe lažje upravljajo svoje delo. Oziroma, kolikšni meri tega ne želimo žrtovati. To je politično vprašanje. Sam sem tehnik, strokovnjak za tehnično plat. Mislim, da je to vloga Evropskega parlamenta, da razpravlja o tem in da potegne zaključke. Še nekaj vprašanje je bilo glede stranskih vrat. če nekdo ugradi stranska vrata v tehnologijo za šifriranje, je to skrivnost, za katero nihče ne ve in s tem bomo dostop do vsega. Takšne stvari so se že zgodile. Zakaj? Moj kolega De Graf je že dejal, zakaj. Veliko standardov šifriranja je že sprejetih in sprejme jih inštitut za standardizacijo v ZDA. Varnostne službe v ZDA tudi odločajo o tem. V preteklosti smo odkrili, da je bil njihov vpliv dovolj močan, da so lahko ugradili vstop v takšne standarde ko so to objavili, so to takoj spremenili in popravili. Kako pa lahko preprečimo takšne situacije? Mislim, da je jasno, da bolj ko je odprt ta proces, bolj ko je transparenten, imamo več udeležencev, ne samo ZDA, ampak tudi globalnih sem opletenih, torej bolj lahko to nadzorujemo, kdo to uporablja in kdo ima vstop. Še gospod Graf, prosim, da ne ponavljate istih argumentov, ker nimamo veliko časa. Čisto na kratko, zelo hitro bom odgovoril na vprašanja. Samo nekaj, kar je omenil gospod eh, Šuster, gre za teorijo, ki smo jo videli v praksi in to je, da tehnologije za šifriranje imajo izkušnje z potrjevanjem. Tiste, ki so bile potrjevanje prej, je bilo lažje odpreti. Ne gre samo za šifriranje, ampak tudi za uporabo programske in strojne opreme. To se vedno znova dogaja, vendar pa je zelo drago, če vi kot posameznik oziroma podjetja želijo pregledati strojno opremo. Zato morate nekoga najeti in navaden državljan tega ne more storiti. Upravičujem se zaradi tehničnih izrazov, sem vas opozoril, ampak pač se je zgodilo. V poročilu smo videli priporočilo namenjeno državam članicam da spodbujajo uporabo oblakov, interneta v oblakih in da državljani veliko krat ne preberejo izjav o zasebnosti. Ne gre samo za varnostne službe zunaj Evropske unije, ki nadzorujejo eh, internet, to počnejo tudi službe znotraj Evropske unije. To pa ni v rokah državljanov. Kolektivni pristop je najbolj uspešen. Sredem se z vami, gospod Koeljo, ko pravite, da se uporabniki bojijo določene tehnologije, da je ne uporabljajo zaradi strahu in zato raje vidimo kolektivni pristop. Da še nekaj razložim. Nisem za ali proti množičnega nadzorovanja. Videli smo, da se takšne stvari dogajajo, torej kaj lahko storite, da se zaščitite vendar pa je treba razlikovati med množičnim nadzorovanjem ali specifičnim, konkretnim nadzorovanjem, kar zahteva dosti več truda. Jasno je, da je treba doseči večji trud za dešifracijo, naprimer, sporočil kriminalnih združb, obstaja veliko takšnih dokumentov, ki jih ne moremo dešifrirati, zato nimamo dovolj energije. Mm, dvomim v to, da bi lahko dobili nekakšen splošen ključ za dešifracijo vseh šifr. Najlepša hvala. Hvala za zanimive predstavitve, za vaše odgovore. Naj vas opozorim, da bomo letos organizirali konferenco o standardih za zaščito podatkov in za internetno varnost. Glede na resolucijo marca 2013, ki je bila sprejeta o množnem nadzorovanju državljanov. Torej čakamo na to konferenco. Sedaj pa gremo na naslednjo točko, to je točka številka 6, gre za merile mehanizme za odločitev države članice odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni državi članice loži državljan trete države. Koordinatori so povabili pravno službo, da nam predstavijo zadevo sodišča za človekove pravice Tarakel proti Švici. To je obravnavalo sodišče novembra 2014. Gre za to, da so švicarske oblasti zavrnile pregled prošnje za azil afganskega zakonskega para in njihovih šestih otrok in jih poslali nazaj v Italijo. To so utemeljili tako, da so vrnili te osebe v Italijo in če bi jih vrnili v svoje okolje, bi, bi trpeli zaradi nečloveškega ravnanja in obravnavanja v Italiji. Sedaj bo pravna služba predstavila ugotovitve sodišča. Torej, gospa Mlinar v imenu gospe Cecilije Wikström. Torej, pravna služba ima besedo. Thank you, Madam Chairman. <clears throat> There is no doubt. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Nobenega dvoma ni, da je ta primer požel veliko pozornosti v medijih in med akademiki. Mislim, da ne smemo precenjevati tega vpliva rad bi povdaril, da gre za transfer v okviru Dublinske uredbe in ne za pravico do azil. Če že poznate pravil eh, oziroma um, primer, naj vam vseeno predstavim, zakaj gre. Gre za prosilce, za afgansko družino s šestimi otroki. Čeprav so Afganci so živeli v Pakistanu in v Iranu, preden so prišli v Italijo preko Turčije, ko so prečkali italijansko mejo, so to storili brez kakšnih koli kriterijev in Italija jih je obravnavala v skladu z dublinskimi pravili. Leta 2011 so prišli v Italijo in so predložili ponarejene osebne dokumente. Bili so podvrženi procesu Eurodakt in med tem ostali v zbirnem centru za deset dni. Potem so jih premestili v drugi sprejemni center, kjer so ostali dva dni, potem pa so ta center zapustili brez dovoljenja v vsem tem času jih niso pridržali in uh, družinski člani niso bili ločeni. Potem so nadaljevali svojo pot v Avstrijo, kjer so zaprosili za azil, ki ga je avstrijska oblast zavrnila. Potem so šli v Švico. Tudi tam so jih zopet poslali v Italijo, ker je ta država pristojna za pregled njihove prošnje za azil. Prosilci so se pritožili na to premestitev in prosilci so trdili, da bi s premestitijo v Italijo trpeli zaradi nečloveškega ravnanja da bi ostali brez bivališča ali pa bi morali živeti v nečloveških razmerah. Drugič, da ni bilo dovolj jamstev glede tega, kako bodo obravnavani glede na pomankljivosti italijanskega kazilnega sistema. In tretjič, da švicarske in italijanske oblasti niso dovolj ob, upoštevale njihove družinske situacije. Zato menijo, da bi spremestiti v Italijo kršili 3., 8. in 13. člen tretjega odstavka Evropske konvencije o človekovih pravicah. Evropsko sodišče za človekove pravice je upoštevalo Dublinsko uredbo, ki je obvezujoča tudi za Švico. Sklicevali so se tudi na sodno prakso Evropskega sodišča in eh, nekatere primere nacionalnih sodišč v Nemčiji in v Združenem kraljestvu ko je prišlo do premestitev v Italijo. Sodišče se je sklicevalo tudi na slastno sodno prakso, naprimer MSS proti Belgiji in Grčiji. Ta primer je zelo znan. Ko so tako določili pravni okvir, je sodišče sprejelo dožnost, da preveri individualne situacije prosilcev glede na celotno situacijo države destinacije. E, torej gre za situacijo italijanskega azilnega sistema kot sprejemne pogoje za prosilce in da če bi bili premeščeni v Italijo, bi, če bi resnično prišlo do pravega tveganja nečloveške obravnave in življenja nečloveških prim, eh, okoliščinah. Torej, sodišče se je odločilo za klasični test preverjanja kršitve tretjega člena. Sodišče je ugotovilo, da med državami v dubljskem mehanizmu prihaja do medsebojnega zaupanja, da spoštuje temeljne soboščine. Vendar pa je povdarilo, da ni vedno tako, kot se je skazalo v primerih MSS in NS. In da pride do sistematskih kršitev pomakljivosti pri izvajanju dublinske uredbe in da resnično prihaja do nečloveške obravnave, da je to treba upoštevati. Sodišče je potem analiziralo celotno situacijo v Italiji glede na situacijo v spremnih centrih. Sodišče je preverilo več različnih elementov, ki so jih navedli prosilci sistem za identifikacijo in da ta element ni relevanten za primer prosilca in zmogljivost sprejemnih centov, kjer so trdili, da zmogljivosti niso zadostne glede na poprašanje in tretjič pogoji v sprejemnih centrih. Tam so gotovili, da prihaja do problemov, vendar pa je sodišče gotovilo, da je situacija neprimerno boljša od grške, kot je prišlo do primera MSS. In da je torej situacija v Italiji ni primerljiva situacija v Grčiji. In da se ne more zaradi tega preprečiti vseh transferjev. Res pa je, da je prišlo do pomankljivosti in da italijanski sistem izpostavlja prosilce za azil um, situaciji, kjer bi lahko prišlo do neprimernih bivališč in da v nekaterih zbirnih centrih, spremnih centrih ločujejo družinske člane. V tem primeru naj povdarim, gre za družino šestimi otroki. Glede na individualno situacijo prosilcev je sodišče najprej povdarilo dejstvo, da bodo, da prosilci niso v situaciji, ki bi bila primerljiva s primerom MSS. Sodišče pa je povdarilo, da gre za družino s šestimi otroki in da so otroci izredno ranljivi in da je to treba upoštevati kot odločitveni faktor, čeprav so v družbi svojcev odraslih članov družine. In da je sodišče zaradi tega sprejelo strahove, da mogoče ta družina ne bo živela v primernih okoliščinah. Glede na posebne okoliščine in da je ta družina ranljiva in čeprav niso utrpeli slabega obravnavanja z Italijo in da tveganje ni više kot pri drugih prosilcih za azil. Sodišče je razsodilo, da glede na pomankljivosti v sistemu spremene naselitve v Italiji je treba najprej dobiti potrdile iz Italije, da bodo prosilci sprijeti v sprejemnih centrih, ki so primerni za starost otrok in da bo družina ostala eh, združena in skupaj. Sodišče je torej eh, zahtevalo države za posebne pogoje, ko gre za ranljive prosilce, kot je v tem primeru družina z otroki. Zato so zahtevali posebne sprejemne pogoje in fizične pogoje. Treba je povdariti, da sodišče ni razsodilo, da bo prišlo do prepovedi transferja in premestitve, čeprav gre za posebne okoliščine, vendar pa se je odločilo za poseben postopek v sodelovanju s posebnimi, z, z italijanskimi oblasti za, in da zaprosijo za posebne okoliščine. Torej, če italijanske oblasti lahko zagotovijo prave okoliščine in ohranjanje družine kot enote, bi lahko odobrili transfer. Če bi prosilce vrnili v Italijo brez zagotovitve teh pogojev in da bi s tem resnično prišlo do kršitve tretjega člena, je bilo odločeno z glasov 14 proti 3. Glede na to, da je prišlo do različnih mnen glede situacije v Italiji. Trije sodniki so izrazili dvom glede na to, da bi resnično prekoračili tretji člen v situaciji te, oziroma v primeru teh eh, prosilcev. dejansko gre za sistemske pomankljivosti na posebni ravni, je treba obravnavati ta primer in da je treba prekiniti vse transferje, če pride do kršitve človekovih pravic. In to je tudi potrditev splošne sodne prakse sodišča človekovih pravic. Ko ne pride do sistematskih pomakljivosti, je tere, se je možno sklicevati na kršitev tretjega člena, ko gre za nečloveško in ponižujoče ravnanje. zato je treba slediti sodno prakso glede tega člena in da je treba transfer odobriti, razen če prosilec lahko dokaže, da obstaja tveganje za nečloveško in ponižujoče ravnanje z njimi, ko pridejo v državo. Sodišče je dodalo pogojevanje za transfer s tem, da se zagotovi posebne okoliščine, da se popravi pomankljivosti v azilnem sistemu, vendar pa, da te pomankljivosti niso dovolj za prekinitev in prepoved vseh transferjev še posebej, tudi če gre za ranljive prosilce za azil. To pomeni, da ta primer ni primer kršitve tretjega člena, ampak da uvaja nove pogoje za izvanje dublinske uredbe. Nekatere države članice nizozemska, na primer, zahteva že določena jamstva, ko gre za transfere v Italijo in tudi Nemčija zahteva posebne pogoje, ko gre za transfere v Italijo. Videli bomo, kako se bo Evropsko sodišče odločilo glede na sodno prakso. V prihodnih primerjih bo najpomenejše vprašanje, kdo ima poleg držin z otroki in otroci brez spremstva odraslih, tisti, ki si zaslužijo posebne zahteve in okoliščine in na podlagi katerega zakona v azilnem sistemu lahko zaprosimo za posebne pogoje in okoliščine. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala. Sedaj, uh, Sedaj imamo čas za komentarje gospe Mlinar. Actually, correctly, so <laughs> it's a bit difficult, but still. Hvala. Hvala. Zdaj ste me. Uh, ste pravi, povedali pravilno ime. Sem tu za gospod Cecilijo Wikström, ona je poročevalka. Um, torej, uredba Dublin vodi do neuravnotežene porazdelitve prosilcev za azil med državami članicami in dolgo se to že kritizira. Torej, ko smo obravnavali dosije o skupnem azilnem sistemu, ni bilo dovolj volje za spremembo načel Dublina. Pripravljali smo sicer novo verzijo, vendar še vedno temelji na odgovornosti prve države, kjer se zaprosi za azil. No, ta nova sodba to seveda malo spreminja. Torej, če obstaja nevarnost nečloveškega in ponežujočega ravnanja, naj ne bi prišlo do tega transfera v državo eh, vložitve prve prošnje. Torej, sto, sodišče pa je storilo še en korak naprej in govori o individualnih jamstvih, da posamezniki ne bodo predmet nečloveškega ali eh, ponižujočega ravnanja. Eh, Eh, torej postopek obravnave prošen naj bi bil enak v vseh državah članicah, to je načelo. Se pravi, da naj bi dobil enako obravnava povsod, ne glede na to, v katero državo si prišel. Vendar to, temu ni tako, to vemo. Uh, In eh, tudi malo se to ne bo spremenilo, pa tudi če bi tako bilo, bi porazdelitev prosilcev za azil ostala neuravnotežena, kajti samo nekatere države prevzimejo velik del odgovornosti. V pravem evropskem sistemu za azil bi morale vse države članice prevzeti ustrezen delež bremena. Politična, eh, politični odpor proti Dublinu je bil vidno glasen in sedaj vidimo, da so tudi sodišča zelo kritična do delovanja tega sistema in mogoče je sedaj končno čas za nekaj novega. Naprimer, sistem, ki temeli na kvotah eh, za porazdelitev prosilcev za azil ob upoštevanju. Eh, Eh, okoliščin posameznika in sicer eh, kulturnih vezi, eh, družinskih povezav in tako naprej. Imam kratko vprašanje za pravno službo. V zadevi Terakant je bilo pomankanje jamstev za ustrezna stanovanja za mlada, za bivališča, ampak lahko so tudi druge stvari, ki niso ustrezne. Ali bi država članica preden izvede ta transfer eh, ali bi morala eh, prebiriti, ali so zagotovljeni vsi posamezni vidiki, tako da ne bi bilo več možno sprejeti sodbe proti državi, ki pošilja. No, to ne sledi nujno iz eh, sodbe Tarakil. To sodbo je treba analizirati zelo previdno kajti to je neke vrste izjema v sodni praksi in eh, gre zelo daleč pri zaščiti mladoletnikov in eh, spostavlja jamstva za, za poseben primer in to tudi razlaga, zakaj um, um, je prišlo tudi do mnenja pri sodišču, ki odstopa od tega in ki smo, tudi, um, um, ki smo ga tudi analizirali. Ampak um, torej iz stara kil sodbe ne sledi nujno, da je treba preveriti vse te posamezne vidike. Ali želite to komentirati? Ne. Nihče drug ne želi besede. Sedaj pa smo pri sedmi točki in pri osmi točki. Eh, kolegice in kolegi. Prejšnji teden je sodišče sprejelo dve sodbi, ki sta zelo pomembni za nas. Medtem, ko je parlament zmagal ti dve zadevi, eh, gre predtem za pomembna politična vprašanja. Eh, vendar prejšnji tretji stebr je še vedno v veljavi. Pravna služba bo predstavila te sodbe. Gospod Gospod Kajula in gospa Pančiva, imate besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospa predsedujoča. Nakratko bi povedal nekaj na francosko, kajti, po francosko, kajti ta zadeva se je obravnavala v francoščini. Najprej želim precizirati naslednje. Tri zadeve, ki so bile obravnavane v prejšnjem tednu, so vodile do dveh sodb in da, te sodbe so nam dale prav, zmagali smo. Vendar eh, del tekočih postopkov um, se nanaša zgleda na podobne teme ali celo na iste teme. Gre eh, za vsega skupaj sedem sodnih postopkov, ki so deloma prekinjeni. Se pravi, da <clears throat> še čakamo, da bo sodišče se izreklo o treh zadevah, ki eh, trenutno um, so ustavljeni. Um, torej, treba bo počakati nadaljno obravnavo. Um, torej, um, imamo prve, prvi dve sodbi, gre za razlago 9. člena 36. protokola o prehodnih določbah. To so. Eh, sodbe, ki, imajo, eh, ki vplivajo na eh, konstitucionalno in institucionalno pravo Evropske unije. Sodišče je, in to bom zelo na kratko povzel, reklo, da svet, ko sprejme odločitev, mora uporabiti postopek za sprejetje izvidbenih določb tega nismo imeli pred eh, Lizbono in to tudi sedaj baje ni um, pravno utemeljeno. Sodišče pa je bilo mnenja in to je treba še natančno analizirati, da za sprejetje treh izvedbenih um, določb, da naj bi se pri tem posvetovali z Evropskim parlamentom in zato je Evropsko sodišče te tri odločitve razveljavilo. E, dovolite, da sedaj e, predam besedo gospi Pinčevi, ki je pri meni sodelovala, ki je z mano sodelovala v tem postopku. Želim na kratko um, um, izpostaviti tri trditve um, parlamenta in tudi eh, razložiti sodbo sodišča. Parlament je predvsem argumentiral tako. Um, pravna podlaga, ki je bila pri, uporabljena, je nekorektna in tudi pravni postopek je nekorekten. Eh, parlament je rekel, tudi če je pravna podlaga, ki jo citira svet eh, iz tretjega stebra, je edina pravna podlaga, ki bi jo lahko uporabili za um, um, sklep sveta, um, bi moral biti v pogodbi. Če imaš akt po tretjem stebru, je treba vedno se sklicevati tudi na določbe v um, pogodbi, ker pa je pogodba bila razveljavljena, ne moreš naprej sprejemati sklepov, ki temelijo na tej pogodbi. Ker svet ni citiral eh, prejšnje pogodbe pri pravni podlagi, eh, je to treba eh, preklicati. In parlament je rekel, če ne gre za formalno pogodbo EU, ki je pravna pogodba, potem in čej je pravna podlo, pod, podlaga, eh, tretji stebr, potem pravna podlaga ni legalna, kajti ne temelji na eh, Eh, pogodbi, temveč na sekundarni zakonodaji. In to, ta sekundarna zakonodaja predvideva postopke, ki niso v skladu s pos, eh, pogodbo, ki je takrat veljala. In zato ti določbe akta eh, iz tretjega stebra niso pravno veljavni. In sodišče je reklo, to drži. Res je, da določbe po tretjem stebru predvidevajo drugačen postopek, kot je predviden v, post, v pogodbi, kajti pogodba predvideva konsultacijo parlamenta, tretji stebr pa ne. Vendar eh, določbe tretjega stebra je treba interpretirati tako, da so v skladu s pogodbo in tudi, če se ne omenja posvetovanje s parlamentom, je to treba eh, interpretirati tako, kot da bi to posvetovanje bilo tam omenjeno. In zato je parlament argumentiral, da eh, določbe iz iz tretjega stebra se razlikujejo od določb iz pogodbe in jih je treba razveljaviti. Sodišče je reklo, da Eh, je treba nove akte uh, utemeljiti z uh, novo evropsko pogodbo in da je treba uh, uporabiti postopke, ki so predvideni tam. In imamo tudi protokol za začasne določbe, vendar ta protokol se ne uporablja za nove akte, ki so začeli veljati po uh, uveljaviti Lizbonske pogodbe. In sodišče je reklo, da se ne strinja z argumentacijo parlamenta, kajti ta argumentacija bi eh, zakomplicirala eh, učinkovito uveljavljanje in izvajanje aktov tretjega stb, iz tretjega stebra in zato sodišče pravi v primeru, ko imaš akte tretjega stebra, eh, ki vodijo do sprejetja novih aktov, morajo ti akti slediti postopku, ki je predviden v tretjem stebru, vendar ta postopek iz tretjega stebra je treba interpretirati v skladu z bivšo uh, pogodbo EU, ki jo je zamenjala Lizbonska pogodba. Torej, to je sistem, ki naj bi ga uporabili, uh, in zato je zavrnil argumentacijo parlamenta, da naj bi eh, pravna podlaga bila nova pogodba, sedaj pa nekaj o postopku. Tako kot je povedal kolega, sodišče je reklo, da um, um, ne gre za lizbonsko pogodbo, ki jo je treba uporabiti, pa tudi predlizbonski postopek ni bil uporabljen, kajti parlament bi moral biti konsultiran in sodišče pravi, to drži. Um, Eh, postopek, ki eh, je bil uporabljen, ni bil ustrezen, tako je argumentiral parlament in eh, sodišče se je tej argumentaciji pridružilo. In se je strinjalo tudi s posledicami, ki jih je parlament ugotovil um, in do katerih je prišlo na ta način. Hvala gospodu Kajoli in gospi Pančevi za to zelo zanimivo mnenje. Prepričana sem, da bo to, da bodo tudi na sestanku koordinatorov naše politične skupine to mnenje ustrezno upoštevali. Hvala. Sedaj pa smo pri deveti eh, točki. 13. Eh, februarja 2013 je gospod eh, Korao eh, poslal vprašanje za pisni odgovor komisiji in sicer s podpisom 19 poslancev eh, glede prehodnih določb za policijsko in pravosodno sodelovanje oziroma prenosa v prakso tega sodelovanja, vendar v roku šestih tednov ni eh, smo prejeli odgovora na to in zato smo dali eh, to vprašanje na današnji dnevni rit eh, na osnovi poslovnika. Gospod Korao, prosim. Hvala. Dobro. Pred eh, sprejetjem Lisbonskih pogodb je. Eh, pravosodno sodelovanje bilo v tretjem stebru, vse eh, je bilo sprejeto soglasno v svetu in med številnimi ukrepi gre tudi eh, pravosodno in policijsko sodelovanje pred Lizbono. In zato komisija ni mogla sprožiti postopka zaradi kršitev, potem pa se je to spremenilo. 36. Ehm, protokol 10. člen pravi, da začasno Eh, na področju eh, policijskega in pravosodnega sodelovanja, eh, da je začelo veljati naslednje. In sicer ne more se uporabljati ustrezni člen iz Lisbonske pogodbe. Could you please speak more slowly? Okay. Prosim, da govorite malo bolj počasi to celo verigo številk. Torej, eh, 285. člen pogodbe ni eh, uporaben in eh, Evropsko sodišče je eh, tudi ocenilo eh, uporabo četrtega člena pogodbe. Eh, pod tim 35. člen drugi odstavek te pogodbe. Prehodna določba prvega odstavka velja tudi še pet let po uveljavitvi Lizbonske pogodbe, torej do 2014. To vprašanje e, so pisali tudi drugi poslanci in komisijo prosimo, da Eh, nam poroča o izvajanju teh določb za posamezne države. Parlament kot so zakonodajalec potrebuje to informacijo. Um, torej, ti, um, ti ukrepi iz obdobja pred Lizbono so sedaj deloma tudi obsoletne, brezpredmetne. Komisija je rekla, da je sicer preverila vse te določbe. <clears throat> Vendar v glavnem tiste, pri katerih je jasno, da se ne uporabljajo več. Um, um, torej gre za um, evropski nalog za prijetje in za eh, druge ukrepe in sedaj želimo predvsem vedeti, ali so na teh področjih potrebne določene prilagoditve ali ne in ali izvedbeni akti um, um, tega ne spreminjajo, tudi eh, ker je treba seveda to videti v povezavi z delegiranimi akti, potem gre za tihotapce, za nevarne osebe. Uh, um, v šengenskem sistemu, ali ni treba vsega tega prilagoditi. Um, torej, um, komisija naj pove, kakšne predloge je pripravila v zvezi s tem. Želimo predvsem oceno posameznih ukrepov. Um, tudi evropska javnost eh, si to pričakuje, kaj ti gre za temeljne pravice. Hvala. Sedaj bo pa eh, gospod Williams Leaf odgovoril za komisijo, prosim. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, komisija seveda poskuša upoštevati roke, ki jih eh, ima za odgovor na pisna vprašanja, čeprav je treba videti, da je teh vprašanj vedno več. V tem primeru nam to žal ni uspelo, vendar eh, veseli me, da mm, lahko danes izpostavim nekaj elementov, um, ki vas bodo mogoče zadovoljili. Gospod Korao je že razložil zelo jasno, eh, kako pomemben je datum 1. december lanskega leta. Predtem je komisija opravila um, um, pregled obstoječe zakonodaje. Um, torej, prioriteta komisije ob koncu tega obdobja je, da bi dosegli neko fazo, ko zakonodaja na tem področju eh, bi bila v enakem sistemu kot za druge sektorje. In to, pomen, to eh, se nanaša tudi na zbiranje podatkov v sodelovanju z državami članicami, kar zadeva prenos in implementacijo pravnega reda iz tretjega stebra. Um, torej ta, um, um, ker je to delo neke vrste krpanka, je to seveda tudi zelo zahtevna naloga. Uh, proces eh, še poteka, vendar komisija je prosila vse države članice, da komisijo do 15. maja 2015 obvestijo, torej čez nekaj tednov, o prenosu relevantnih instrumentov. torej eh, to um, poteka in zbiranje teh podatkov bo omogočilo, da bo eh, tudi ta pravni red del normalnega sistema. Še vedno želimo zagotoviti, da bi tudi Evropski parlament prijel vse te informacije. In odbor, dopravim eh, tudi, da je 14. aprila so bili tudi razveljavljeni nekateri ukrepi iz obdobja pred Lizbono, ki niso več aktualni. Um, in svet se je strinjal s tem, da um, smo potem tudi 17. aprila skupaj s parlamentom izvedli razpravo o teh aktih, ki niso več potrebni. Hvala za to izmenjavo mnen. Ali želi gospod Krao še kaj pripomniti? Dobro. Mikrofon, prosim. 6. in 7. maja bo naslednji sestanek odbora od 9 do 12.30 in od 3 do pol 7. v Bruslu. Hvala sekretarijatu in predsedujoča se zahvaljuje tudi tolmačem. Hvala lepa.